Buongiorno. Lep pozdrav vsem. Čeprav uh, v odboru nismo še vsi uh, prisotni in imamo natrpan dnevni red uh, in tudi um, poročevalci imajo poznaje druge obveznosti. Sprva naj vam uh, podam uh, neke informacije v imenu predsednice gospe Sartori. Predvidena uh, sestanek eh, skupnega odbora na temo Horizonta 2030 eh, bo potekala jutri popovdne ob 15. uri. To je pač ta sprememba dnevnega reda, še en sprememba, sedma točka in sicer predstavitev Evropske komisije uh, o telekomunikacijah komskem paketu, eh, komisarka Kros je pripravila to in to bo potekalo prej pod tretjo točko in sicer eh, takoj po eh, točki o jeklarski industriji v Evropi. Deveta točka se je zamenjala z dvanajsto točko in sicer o pametnih omrežjih, se pravi, e, to se nanaša na popovdansko spremembo, ne dopovdansko. In e, naj vam povem, da bo naslednja seja odbora ITRE e, v Strasburu 17. oktobra, to je eden od naših naših izrednih sej, ki poteka v Strasburu. Torej, nadaljujemo z prvo točko. Kolegica Gjörg, eh, kot poročevalka, daje jim besedo. Akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi. Uh, gospa, uh, gospod Gjörg, pardon, imate besedo. Najlepše hvala. Želim Prva se zahvaliti za to priložnost, da lahko preučim eh, trenutno situacijo eh, v uh, eh, jeklarske industrije v Evropi. To je Fon Buda na. Uh, poročilo na lasno pobudo, to je bistveno industrija, ki se navezuje na eh, mnoge sektorje, kot so avtomobilski sektor, strojniški in tako dalje. Pomen jeklarske industrije v ekonomskem pomenu je zelo velik in ne smemo pozabiti, da se to Eh, je bila osnova evropskega povezovanja. Eh, skupnost za eh, jeklo in premog je bila na začetku in cilj takrat je bil koordinirati jeklarsko industrijo. Gospodarska rast in dolgoročni cilji na področju boja proti klimatskim spremembam se nekaj, kar sploh ne more obstajati brez jeklarske industrije. Povezuje se seveda tudi z gradbeništvom in drugimi panogami, ki so zelo pomembne. Eh, jeklo igra eh, glavno vlogo pri ohranjanju resursov za naslednje generacije. V Evropi eh, se proizvede 11 odstotkov vsega jekla na svetu. Okrog 500 jeklarn obstaja v 23 državah in zaposluje 360 tisoč ljudi v eh, Evropski uniji. Seveda eh, pa obstaja po jeklu manjka poraba v Evropski uniji. In kriza se je v tej panogi začela že v letu 2009. Nobene rasti v jeklarnah ni in problem je še težji zaradi eh, velikih eh, jekla, omejitev oziroma močni konkurenci, visoke cene energentov eh, in visokih obdavčitev. Mnogi jeklari v Evropi so bili prisiljeni zmanjševati proizvodnjo ali celo zapirati delovna mesta. Celo 40 tisoč ljudi je bilo odpuščenih v tem eh, sektorju. Zaradi varnosti dobave je zelo važno, da Evropa ostane še vedno velik proizvajalec jekla v prihodnosti. Eh, sporočilo poročilo komisije eh, in akcijski načrt eh, se ozirata oba na pomen jeklarske industrije v Evropi. Predno se ozrem na glavne izzive v tej panogi, pa bi eh, izpostavil predvsem elemente, ki vplivajo na konkurenčnost te proizvodnje. Štiri zahteve bi izpostavil kot najpomembnejše. Prvo, visoke cene energentov, drugič, pravila na področju zaščita okolja, eh, tretje, mednarodne trgovinske omejitve ter eh, četrtič slab eh, razvojne perspektive. Naj se uh, osredotočim na posamezne elemente. Energetske, cene energetov, uh, varnost uh, dobave energije je izredno pomembna za jeklarsko industrijo, vendar uh, deliberalizacija uh, jeklarske industrije. Hm, uh, trga na tem področju ni še prinesla ustreznih rezultatov. Nasprotno, 40 odstotkov vseh proizvodnih stroškov predstavljajo ravno stroški energije v jeklarske industrije. Stroškovno gledano, glavni energenti eh, so tisti, čigar cena raste. Eh, Pripričan sem, da se spomnite, gospod brata Bozeka, ki je odlično povzel uh, to, kar se je zgodilo v zadnjem obdobju. Kar se tiče pravil o klimatskih sprememba, naša pravila so seveda na tem področju bistvena za dobro delovanje notranjega trga in vzdržnost. Uh, torej, okoljevarske standarde so izredno pomembni in jeklarska industrija pri tem igra pomembno vlogo. Zaradi tega, ker emisije eh, so zelo vezane na jeklarsko industrijo. Vendar pa pravila na tem področju ne prinašajo le novih eh, priložnosti, ampak tudi ogromno birokratsko breme. Inštrumente, ki jih uporabljamo, prinašajo pravno, poma, pomankanje pravne varnosti in gospodarsko negotovost. Eh, naša podnebna politika po letu 2020 mora upoštevati ambicije držav, ki so tukaj vključene in ravno tako moramo upoštevati eh, direktivo o trgovanju z izpusti CO2. To pa vse vpliva tudi na ceno elektrike. Tretja zadeva pa so seveda trgovinske omejitve. Evropska jeklarska industrija je seveda zelo upeta v mednarodno trgovino in zaradi tega Evropska unija po podpira liberalizacijo. Eh, kljub temu pa obstajajo še vedno izkrivljanja in umetne konkurenčne prednosti se pri tem ustvarjajo. Gospodarska kriza je celoten položaj še poslabšala. Eh, veliko državnih pomoči pa tudi ehm, iz zvozne spodbude in podobno je nekaj, kar Eh, zelo eh, otežuje situacijo, prihaja do dumpinga in tukaj moramo zauzeti bolj eh, konsistenten pristop. In tretja, četrti element je, so inovacije in financiranje razvoja. Tu je Razmišljali smo o dodatnih možnostih in ugotavljamo, da so najmodernejša jeklarna v Evropi na ravni, ki se je skoraj ne da več izboljšati in zelo je e, težko verjeti, da bi se lahko e, zmanjšali e, izpusti CO2. Torej, novih tehnologij za to ni na voljo. Jeklarna, jeklarska industrija je izredno kapitalsko intenzivna in moramo razmišljati, kako bomo to uh, vključili v program Horizont 2020. Uh, to so glavni izzivi za jeklarsko industrijo. Uh, Evropa pa si ta hip vendarle ne zmore privoščiti, da bi. Uh, opustila svojo proizvodnjo jekla ali pa jo zmanjšala na neznatno raven, kajti to uh, prispeva um, k naši industrijski osnovi. In uh, ravno zaradi tega sem pripravljen uh, prisluhniti vsem vašim predlogom uh, in prispevkom. Grazie, relator hvala lepa poročevalcu. Približno pol ure imamo na voljo za razpravo. Veliko se vas lahko javi eh, v odzivu na to poročilo. Sprva eh, poročevalci eh, v senci, gospod Barera, ki je poroč, poročevalka Barera, ki je predstavnica skupine SD. SD. Ja, komisija je podala svoj predlog za jeklarsko industrijo. Ta panoga je eh, strateško eh, zelo važna, tudi gospodarsko. Evropa je drugi največji proizvajalec eh, na svetu, 11 odstotkov vsega jekla se proizvede v Evropi in zaposluje približno 370 tisoč ljudi. Jeklo Eh, jeklarstvo je zelo pomembno eh, v povezavi z avtomobilskim sektorjem in drugimi eh, pomembnimi panogami. Kljub temu so, je proizvodnja padla za 27 odstotkov, po drugi strani pa so se cene energentov zvišale in eh, jeklarstvo se mora temu prilagajati, eh, zato eh, v smislu tudi vzdržnostne oziroma trajnostne zelene ekonomije. In ne na zadnje, to poročilo je ravno zaradi tega pomembno, potrebujemo neko strategijo, potrebujemo uh, regulatorni okvir, moramo ugotoviti, kaj je še trajnostna uh, dobava, uh, kako lahko vključimo to, povežemo to z javnimi deli v Evropi, nimam v mislih le eh, telekomunikacije, ampak eh, storitve, infrastrukturo, delo na zunanjem trgu, moramo zagotoviti odpravo nepoštenih praks. In upoštevati je tudi treba Eh, nelojalno konkurenco tudi v Evropi, ki dodatno destabilizira eh, trg. Eh, to se je zgodilo v določenih velikih podjetjih. Moramo razmišljati o in cenah energije, o stroških nasploh, o energetski učinkovitosti, postaviti moramo merila za dolgoročno in kratkoročno porabo, za inovacije. Industrija potrebuje nove produkte, ki jih bo dala na trg. Torej, upoštevati moramo mnoge gospodarske vidike in kaj se dogaja z horizontom 2020, ko gre za sodelovanje, pa tudi, ko gre za eh, razvoj. Um, in eh, inovacije ter dodatna sredstva namenjena regijam, kjer eh, so jeklarski obrati. Torej, moramo imeti konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi in zato potrebujemo eh, kratko in dolgoročne ukrepe. Govorim tudi o kratkoročnih ukrepih, ravno zaradi tega 27-odstotnega padca proizvodnje. Uh, In, in jeklarska industrija kljub recesiji mora izpovečati svojo konkurenčnost. In mi kot socialisti smo uh, zelo uh, zaskrbljeni za, glede prekvalifikacij uh, zaposlenih. Namreč uh, pri teh uh, spremembah lahko pride do odpuščena in ljudje bodo iskali novo delo. Uh, v vsakem primeru pa želim čestitati poročevalcu za dobro pripravljeno poročilo in verjamem, da bomo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 poročilo oziroma uh, sporočilo o uh, jeklarskem industriji, ki je ena od temeljev evropske industrije, ena bistven enih uh, eh, stebrov. Vendar pa so odgovori na probleme nezadosti. Konkurenčnost je prav gotovo bistvena. Uh, recikliranje uh, ekodizajn in tako dalje. To je seveda tudi važno. Regulatorni okvir uh, ni naklonjen industriji, še posebej ne jeklarski industriji in regulatorni okvir ni glavni odgovor na te izzive. Najpomembnejši odgovor v tem kontekstu za jeklarsko industrijo so cene energentov. In cene energentov se postavljajo tukaj, v Bruslju. In problemi, eh, ki se navezujejo na okoljevarstvo, eh, niso povezani s tem, kar dejansko ta sektor potrebuje in kako se oblikuje politika. In tudi ta uh, politika za zaščito okolja oziroma za uh, borbo proti klimatskim spremembam ni niti trajnostna, niti učinkovita. Vedeti moramo, da je uh, investicijski cikl v juklarski uh, eh, industriji izredno uh, dolg in uh, vemo, naprimer, kaj se dogaja z sistemom za trgovanje z emisijami ETS. Uh, stalno ga spremenjamo, stalno ga prilagajamo. Uh, In zaradi tega je ta politika eh, za proizvajalce še toliko bolj ostra. Namreč um, omejevanje uh, prostih um, kreditov je enostavno nesprejemljivo, to ne povečuje Eh, konkurenčnost. In eh, vsi vedo, da, bomo, samo zaradi, da bo samo zaradi enega signala, ki bo prišel iz Brusla, se lahko spremenilo dnevno poslovanje nekega uh, jeklarskega obrata. Uh, vsi poznamo. Uh, relokacijo proizvodnje zaradi oglika in za to seveda se dovoljujejo državne pomoči, vendar je to le zdravilo za bolezen, ki jo kreiramo tukaj v Bruslju. Torej, potrebujemo um, financiranje, ampak ne za kakršno koli idejo. Uh, če nekdo reče, da je državna pomoč uh, zdravilo za vse, uh, to prav gotovo ne drži. Drž državne pomoči, ki se dovoljujejo nekaterim državam, zelo kmalo lahko pripeljejo do izkrivljanja trga. Jeklarska industrija pa ne obstaja v Evropi le v eni ali dveh državah, ampak kar v 23 državah članica, ki so v zelo različnem gospodarskem položaju. To, kar berem v sporočilu komisije, ne bo rešilo problema. In mi tukaj v parlamentu se ne soočamo z problemi na prav način in tega ne bomo uspeli, dokler eh, se ne lotimo cen energentov in dokler ne začnemo za ponovno industrializacijo. Najlepše eh, hvala in sedaj dajem besedo eh, kolegu poročevalcu Gereku. Kriz gospodarč ujavnil, že globalizaciji to. očitno je kriza taka, da, so, da je relokacija proizvodnje zaradi oglika vedno bolj problematična. Nekateri razmišljajo o razvoju eh, storitev kot eh, nekaj, kar bo izboljšalo situacijo, pa tudi eh, Podnebna politika je vedno ostrejša. To pa prinaša dodatne probleme v uh, jeklarstvu, v avtomobilski industriji in tako dalje, kjer smo izgubili svoje konkurenčne prednosti. Če se vrnem na jeklarsko industrijo, ta je ključna za Evropo. Seveda pa je to tudi eden glavnih proizvajalcev izpustov CO2. Veliki jeklarski obrati seveda ponašajo ogromno emisij. CO2. Iz eh, sporočila komisije izhaja, da Evropa mora zastaviti svoje temelje na recikliranju. Pri tem bi vas pa opozoril na eh, določene ideje na tem področju. Eh, če uporabljamo eh, pri recikliranju odpadne kovine, se bo povečal oziroma se že povečuje eh, delež eh, bakra in jeklo, kjer je velik delež bakra, je potrebno za razvoj gradbene industrije. obstajajo različni proizvodni procesi, ki uh, so pri tem še posebej prizadeti. Potem pa so tukaj še tretje države, ki bodo izkoristili uh, naše početje. Uh, mislim predvsem na kovine RF. Res je lepo in prav, da ne moremo še izpeljati sistema ETS, kajti to nikoli ne bo pomagalo, bo pa prav gotovo uničilo industrijo v Evropi. Si. Grazie, prosimo intervento. Uh, hvali, hvala lepa. Uh, naslednji je kolega Medziaros. Pozdravljam predlog komisije, da se osredotočimo na konkurenčnost in trajnostni razvoj jeklarske industrije v Evropi. E, zadnji hip smo se lotili tega problema. V zadnjih nekaj letih smo bili priča zmanjšanju proizvodnje za 27 odstotkov, kar je seveda tudi prispevamo k precejšnjemu zmanjšanju BDP. Eh, seveda želimo eh, si rast na tem področju. Klarska industrija je bila vedno zelo močna, zelo razvita v Evropi. Eh, bolj podrobno bom pregovoril o tem pozneje, o sami industriji. Ne bi želel ponavljati številk vendar nas pri proizvodnjem obsegu Kitajci um, že presegajo, kar pa zadeva kakovost, smo veliko boljši od Kitajske in Rusije. Uh, kolega Gjörg, uh, poročevalec, je že zelo dobro povzel probleme in izpostavil uh, štiri elemente, uh, kjer lahko mogoče kaj prispevamo in na ta način pomagamo tej industriji. Seveda, cene eh, energentov, eh, inovacije, vse to je pomembno in zelo je važno, da v 23 državah Evropske unije, kjer imajo jeklarske obrate in jih je več kot 500, pomagamo in preprečujemo preprečimo nevarne trende. Podpreti moramo uporabo modernih surovin in jeklo, ki se proizvede v Evropi, je moderna surovina. Na tem je treba dodatno delati in razvijati. In če pogledamo predlagano skupino na visoki ravni, eh, omenja se informacije in izmenjava informacij, to ne bi bil temelj sistema, ampak po moje to še zdaleč ni dovolj. Ne moremo rešiti jeklarske industrije, ne da bi investirali In odgovoriti je treba na štiri eh, elemente, ki jih je izpostavil gospod Girk. Neke eh, vrste podpornega sistema moramo vzpostaviti, zato da pomagamo jeklarski industriji. Gospod Šimanski je natančno izpostavil eh, problem eh, doža, državnih eh, pomoči, ki lahko izkrivijo trg, vendar eh, smo v takem obdobju, ko to moramo dovoliti. Na Slovaškem je naprimer od leta 2012 um, ehm, jeklarska industrija um, bila prisiljena zapreti uh, oziroma želijo prodati jeklarski obrat, ki obstaja že več desetletij in pri tem bo seveda prišlo do velikega odpuščanja. Eh, Prepričiti moramo masovno odpuščanje. Taki programi so bili že izvedeni. 260 eh, eh, milijonov evrov. Um, nadomestil eh, se že zahteva zaradi izpada dobička. Če pogledamo, kakšna je situacija po celi Evropi, če želimo rešiti jedrarsko industrijo, potem moramo ukrepati. Kot sem že povedal, jeklo je zelo pomembno za avtomobilsko in gradbeno industrijo in eh, čim manj eh, jekla moramo uvažati iz Kitajske, Rusije in od drugot, kajti vidimo, eh, kako velike težave nam prihnaša zmanjševanje proizvodnje proizvodnje v Evropi. Mogoče se je treba bolj lotiti eh, povpraševanja na trgu in mogoče na tej strani narediti več. Eh, sam dokument eh, bom poskušal izboljšati z svojimi prispevki, če lahko temu tako rečem, in podprl bom poročevalca v vsakem primeru. Grazie a lei. Hvala lepa gospa predsednica liebe kolleginnen liebe kollegen kolegice samo tri kratke pripombe najprej se zahvaljujem kolegu gjurku za odlično za odličen osnutek drugič jeklarska industrija ena izmed ključnih industrij In od tega je odvisno, ali se bo evropska politika odločila za ali proti industriji. In tukaj ni nekih polovičnih odgovorov, ampak se moramo odločiti. Moramo se vprašati, ali želimo imeti v Evropo industrijo, ne samo v nedel, nedeljskih govorih. Če to resnično želimo, moramo zato sprejeti tudi politične ukrepe. In od teklarske industrije je uh, odvisno več kot teh nekaj podjetij, ki so jih kolegi našteli. No in uh, še tretjič pri tem zgledu lahko vidimo, kako hude so lahko posledice evropske politike. Če vedno znova obremenjujemo podjetja, potem ne smemo biti zaščudeni, če nam na koncu za to nekdo izstavi račun in če imamo potem težave nekatere industrije ohranjati pri življenju ter s tem tudi s tem povezana delovna mesta. Zato menim, da sta odgovora dva. Najprej ne smemo Eh, industrije tako obremenjevati in pa potem zakonodajo ne smemo uh, uravnavati na tak način, da bomo z dveh strani pritiskali na industrijo, potem pa bomo imeli žalostne govore o tem, kako smo izgubili delovna mesta. To je zlagano in zato moramo kot odbor ITRE jasno povedati, kaj želimo. V Evropskem parlamentu moramo poskrbeti za jasno ofenzijo, ofenzivo za evropsko industrijo, če želimo delovna mesta, če želimo davke na delo iz teh delovnih mest, potem moramo za to poskrbeti. Brez jasnega da nam to ne bo uspelo. <clears throat> Hvala, kolega Rojl. Gospod Goebbels. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegi in kolegice. V 15 letih je delež jeklarske industrije padel iz 20 eh, odstotkov na 15 odstotkov. Tako pač je. In v številnih sektorjih se soočamo eh, z zapiranjem tovarn, s prestrukturiranjem in v številnih sektorjih imamo primere evropske industrije, ki se selijo onkraj naših meja. To velja tudi za to strateško vrsto industrije, jeklarsko industrijo. Poročevalci ima popolnoma prav, ko pravi, da bomo vedno v prihodnosti potrebovali eh, jeklo in takšne osnovne materijale. Težava jeklarske industrije je in to je tudi težava metalurgije kot takšne, ta, da ne potrebujemo več takšnih količin jekla. Naj vam dam primer. Če bi želeli ponovno zgraditi iPhone stolp, bi danes potrebovali eno tretjino jekla, ki so, jo uporabili, eh, ki so ga uporabili takrat. Eno tretjino. Ampak to niso težave evropske industrije. Kolega Gürke je dobro opisal te probleme. Gre za previsoke eh, cene energije, gre za okoljske stroške in to so problemi, s katerimi se ne sooča zgolj evropska, ampak tudi ameriška industrija. Ljudje še vedno investirajo, ampak zunaj Evrope. Arcelor eh, Mittal investira v Aziji, eh, v drugih državah. Tata počne isto. Govoril sem z dr. Eh, Ederjem, ki je vodilna figura v tretjem največjem proizvajalcu v Evropi. Alpin sedaj gradi tovarne v ZDA zato, da bi proizvajali eh, surovine za Evropo. Zakaj? Zato, ker so tako pomembni stroški energentov, stroški energije. Stroški energije so večji kot pa stroški za delovno silo. V Evropi nočemo investirati v plin iz krilavca, zaradi različnih eh, razlogov, fantazm, ampak v ZDA je plin iz krilavca zmanjšal stroške energentov za več kot dve tretjine. Takšno francosko podjetje se torej odloči investirati v ZDA zaradi eh, cen energije mi pa si prizadevamo za reševanje planeta in pri tem uničujemo evropsko industrijo. V Stokholmu težko uh, pojasnimo, z, zakaj se temperature niso povečale, še vedno uh, pa imamo iste cilje. Zmanjševati, zmanjševati, zmanjševati, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Lihtenštajn, Evropska unija, Švica, Norveška in Avstralija so se odločili za to. Nova avstralska vlada se je odločila, da bo zaprla eh, komisarjane spremembe eh, zaradi eh, dejstev. Preprosto vse so odpustili. In avstralci bodo konec leta eh, zapustili Kyoto, isto so storili kanačani, eh, ZDA, Jamonci in drugi. samo 11 odstotkov uh, izpustov CO2 predstavljamo. A bi naj zaradi takšnega manjšega deleža uh, nadomestili vse ukrepe, ki bi jih morali sprejeti na kitajskem in drugot, kjer proizvajajo precej več CO2. Začetek Evrope sta bila premog in jeklo če želimo Evropi ostati industrijski imperij, potem se moramo soočiti s temi dejstvi, ne smemo eh, več toliko računati naši industriji, zahtevati od jeklarstva takšnih eh, visokih stroškov. Hvala lepa. Glede na to, da se vedno več ljudi prijavlja k um, besedi in vam namigujem, da se prijavite. V tej zadnjem delu razprave vas prosim, da se omejite na dve minuti, da ste čim krajši, kajti sicer bomo prekoračili določen čas. Gospod Henning, Kreuzmann, Lage, Ibler in potem spet eh, komisija in poročevalec. Prosim, upoštevajte eh, časovne omitve. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je dobro, da naslednjič damo vsem eh, govornikom dve minuti, ampak tokrat sem udržal omejitve. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod Rojl in strinjam se zgolj z delom tega, kar je povedal eh, prejšnji govornik. Potrebujemo eh, močno industrijo v Evropi, močno jeklarsko industrijo, zato ker ustvarja delovna mesta, dobra delovna mesta, ki so dobro plačena in eh, veliko dodane vrednosti se skriva v tem sektorju. Ampak jeklarska industrija in industrija nasploh v Evropi ne eh, trpita zaradi visokih stroškov. Ne. Ta industrija, jeklarska industrija, trpi zaradi eh, konkurence držav v sponu. Drugačni so ti problemi. Govoril bom o državi, ki jo poznam. Francija. ArcelorMittal je prišel v Francijo, francoska jeklarska industrija ne more ponuditi konkurenčnih cen. Strategija ArcelorMittala je bila naslednja. Vzeti vso bogatstvo, vsa sredstva zaposlenih, vzeti vse znanje in ga prenesti drugo, drugam če mislimo, da so stroški tisti, eh, zaradi katerih trpi industrija, potem popolnoma nič ne razumemo. Ne. Ta podjetja vzamejo vso vsebino naše industrije in na to investirajo, naprimer, v Indiji. In ta industrija ne pomaga zgolj uh, metalurgiji, ampak uh, tudi prometu, gradbeništvu, aeronautiki, ogrom, ogromnim sektorjem, ki predstavljajo na stotine tisoče delovnih mest. In te industrije nismo zaščitili. Imamo predsednike podjetij, ki izkoriščajo eh, delavce, in spremeniti bi morali uh, svojo prakso ter spodbujati uh, produkcijo tukaj v Evropi. Gospod Krojcman, kratek bom. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal kolega Royal. Samo eno kratko pripombo bi dodal. Nemška jeklarska industrija več ne proizvaja jekla, ampak proizvaja rešitve za svoje potrošnike. Uh, kdo govori o energetski učinkovitosti, potem eh, bi lahko menil, da lahko jeklo uvažamo od drugot v Nemčijo. Ampak to bi bila velika napaka. Jeklarsko industrijo uh, potrebujemo, zato ker ponuja rešitev za potrošnike, za stranke. Če želimo, da se industrijski standard v Evropi razvija naprej, potem moramo imeti tudi konkurenčno jeklarsko industrijo. To pomeni, da potrebujemo tudi plačljive cene energije, če ne, ta podjetja več ne bodo mogla obstojati. Hvala. Hvala, kolega Lange. Hvala lepa, strinjam se z vami. Ne smemo uh, poslabšati okvirnih pogojev jeklarske industrije. Ampak glavni problem je ta, da se je zmanjšalo popraševanje. Naj vas spomnim, leta 2007 smo imeli 14 milijonov avtomobilov, ki smo jih dopustili v Evropi, trenutno imamo 11 uh, eh, milijonov, se pravi 3 milijone avtomobilov manj uh, se danes registrira v Evropi. To so vozila, ki potrebujejo jeklo. V gradbeništvu je situacija še bolj uh, dramatična. Trenutno imamo uh, popraševanje po gradbenih materijalih, ki predstavlja 30 odstotkov materijala v primerjavi z časom pred krizo. Zato moramo poskrbeti za to, da bomo okrepili popraševanje po proizvodih, ki vsebujejo jeklo. In pa potem drugič še problem konkurenč, eh, konkurenčnosti. Eh, vedno več eh, podjetij na svetu, ki nam konkurirajo. V Abu Dhabiju imamo nova podjetja, ki v Evropo izvažajo jeklo, imamo tudi konkurente v Rusiji in pa predvsem v Turčiji. Zato moramo upoštevati ta dva dejavnika. Treba je okrepiti popraševanje. In treba je poskrbeti za več inovacij, tako da bomo imeli prednost pred našimi konkurenti. Konkurenčno se torej treba okrepiti. Seveda je s tem povezano tudi vprašanje cen energije, prav tako pa tudi vprašanje raziskav in razvoja, kaj ti ni vsako jeklo jeklo. Visoko kakovostno jeklo je tehnološko gledano te, teže proizvesti kot pa to jeklo, ki ga važamo iz uh, Rusije. In pa še nekaj, če želimo prebroditi te strukturne spremembe, potem imate opraviti tudi za delovnimi mesti in pa za ljudmi, ki delajo v tej industriji. Sam si želim, da bi uveljavili model EKGS, ki je gradila model dialoga v jeklarski industriji skozi desetletja. Ponovno treba vzpostaviti ta dialog, tako da nihče ne bo puščen ob strani. Hvala. E, na kolega... Äh, äh, gospa Nibler. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Äh, še enkrat se lahko strinjam z gospodom Gobelsom, tudi kolega Krojcman in pa kolega Rol sta vse dobro povedala. Če želimo ohraniti industrijo v Evropi, jeklarsko industrijo v Evropi, potem se moramo lotiti glavnega problema visokih stroškov energije. Ne bom ponavljala tega, kar je že bilo povedano. Ne gre samo za jeklarsko industrijo, ki je v težavah eh, in ki se seli v druge regije tega sveta. Če poročam iz moje regije, mi imamo eh, tam eh, mm, BMW, ki pa se več ne izgrajuje v Evropi, ampak v ZDA. Torej, ne smemo si zatiskati oči pred eh, realnostjo, sprememba se ne bo zgodila šele čez nekaj leti, eh, do tega oceljevanja ne bo prišlo čez čas, ampak se to dogaja že sedaj. Zato se moramo resno ločiti vprašanj v zvezi z podnebno politiko, z energetsko politiko. Eh, če tega ne bomo naredili, bomo dolgoročno spadali med izgube, ne pa med zmagovalce. In pa potem še vprašanje ustvarjanja dodane vrednosti v, Evrope, v Evropi. Če več ne bomo imeli industrije, potem bo odšla tudi uh, znanost, raziskava. Uh, morda ne danes, ampak tudi jutri, potem eh, se bo vse ocelilo nekam drugam, tudi ustvarjena dodane vrednosti, tudi dobavna veriga. In zato je razprava, ki jo vodimo danes in eh, vprašanja, s katerimi se ukvarjamo danes, so tako nujna kot nikoli prej. Eh, zahvaljujem se za odličen osnutek in ta osnutek bom prav gotovo podprla. Ista, Želim vam sporočiti, da ne morem več sprejemati um, drugih govornikov. Rubik, Bezina in Trotna so še na seznamu govornikov. Potem bomo lahko še imeli dodatno razpravo. Poznajem, mislim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi, ja, tudi sam se zahvaljujem poročevalcu. Gre za naslednje. Če želimo v Evropi trošiti, moramo razmisliti o tem, kaj bomo ustvarjali. In če pride takšna veriga pod tako hud pritisk od cen surovin do cen energije, do cen posojil, ki so tukaj v Evropi veliko dražje kot druge po svetu. Če se želimo ukvarjati s temi problemi, moramo razmisliti o strategijah eh, tega, kako ohraniti to prednost, ki smo jo ustvarili v primerjavi z drugimi svetovnimi konkurenti. Gre za to, da drugi v Evropi eh, skušajo eh, širiti določene informacije, določene nevladne organizacije skušajo to industrijo z različnimi akcijami izriniti iz Evrope. Enostransko delujočim nevladnim organizacijam ne smemo nasesti tukaj. Eh, je veliko zmot. Mislim, da bi ITRE moral preučiti, kakšni so interesi posameznih nevladnih organizacij, ki želijo izriniti to proizvodnjo iz Evrope, eh, ki nas želijo eh, vrniti na neko enostransko potrošnjo. Hvala. Eh, děkuji za slovo. Kolega Brežina. Přes všechno. Hvala lepa. kljub vsemu, kar govorimo o razvoju, o raziskavah, tukaj jeklarska industrija prav gotovo ni nobena izjema. To je energetsko učinkovita industrija, ampak eh, je zelo pomembna za konkurenčnost Evrope. Če ne bomo imeli konkurenčnih cen, potem se bo kapital preprosto preselil drugam. Naj razmislimo o tem, da imamo v Evropski uniji pogosto opravka z dragimi industrijami, ki imajo negativen vpliv na razvoj naše industrije. Če ne bomo poskrbeli za tehnologijo, s katero bomo poskrbeli, da bodo naši potrošniki imeli enake cene kot v ZDA in pa na kitajskem, potem nam takšne industrije ne bo uspelo ohraniti v Evropi. Euh, Gospod Trautmann, hvala lepa. Najprej bi želela podpreti to, kar je povedal kolega Goebbels. On je bil eden izmed tistih poslancev, ki se je udeležil tudi platforme med Francijo, Belgijo o Acelor Mitalu. Strenjam se z njim, da je problem finalizacija, da je treba spremeniti pristop k tej industriji, vse skupaj se hitro spreminja zaradi raziskav, zaradi inovacij. Države članice moramo spodbuditi k temu, naj poskrbijo za ustrezno politiko jeklarske industrije. Ta proizvodnja je bistvenega pomena za proizvodno industrijo v Evropski uniji. Lahko govorimo o stroških dela, o kapitalu, ampak nič ne bo nadomestilo uh, industrijske strategije. Uh, Prav tako potrebujemo odziv komisije na to, kaj se dogaja z cenami izpustov CO2. In eh, v zvezi s tem, kako delujejo plavži in tako naprej, kakšne so možnosti za shranjevanje izpustov CO2. Eh, proizvodnja in pa raziskave morajo biti povezane med seboj. In na, eh, na, za to linijo proizvodnje potrebujemo predvsem energetske raziskave. Eh, hvala, s tem smo zaključili našo razpravo in dajem besedo uh, gospe Pelegrini, ki zastopa in, tukaj in komisijo. Ja. Thank you very much. Uh, Hvala. Skušal bom eh, biti kratek, kajti veliko je bilo govornikov v razpravi. Začel bom z naslednjim. Zakaj smo v trenutni krizi? Poslanci, ki so spregovorili v razpravi, so identificirali različne faktorje za to in vsak je trdil, da je njegov faktor glavni. Ampak pravzaprav gre za kombinacijo nekih dejavnikov. Prav gotovo je vse skupaj povezano z nizkim popraševanjem po jeklu, predvsem v gradbenem in pa v avtomobilskem sektorju. Nekateri poslanci so povedali, da to je to eden izmed glavnih dejavnikov. Potem drugi dejavnik, ki so ga omenili poslanci, je vprašanje nepravične konkurence. In eh, to smo zapisali tudi v sporočilu komisije. Vedno bolj smo priča restriktivnim trgovinskim praksam, ki so jih sprejeli številne države članice. Na nazadnje pa bi se strinjal tudi s tistimi poslanci, ki pravijo, da gre vse skupaj pripisati tudi dejstvu, da je evropska zakonodaja na področju podnebnih sprememb zelo vplivala na jeklarsko industrijo. V akcijskem načrtu je bilo zapisano, da bo komisija preučila vpliv zakonodaje na jeklarsko industrijo. To smo sedaj že naredili, predstavili smo to študijo. Eh, študijo lahko dobijo tudi člani, eh, člani odbora ITRE na voljo na naši spletni strani. Eh, torej, v času krize, kakor smo jo preživljali v letu 2009, je ta kriza povzročila tudi porast stroškov za industrijo. In te stroške je še dodatno spodbujal strošek naših zakonodaj. Eh, gre torej za kombinacijo različnih dejavnikov. Sedaj pa še nekaj besed o osnutku poročila gospoda Georga. On je identificiral tukaj štiri glavna poglavja. Mislim, da lahko se komisija s tem strinja. Trgovinske ovire, raziskave in razvoj. Uh, razvoj in pa komisija bi omenila tukaj tudi socialno razsežnost. Številni ste omenili predlagano zaprtje obratov v posameznih državah članicah. Oceniti moramo, kako je možno uporabiti naprimer strukturne sklade, zato da bi olajšali stroške rekonstrukturiranja v tej rekonstrukciji v tej industriji. Strukturne sklade bi lahko uporabili tudi zato, da bi usposobili delavce na tem področju. Gotovili smo tukaj, da tukaj obstaja velika potreba po dodatnem usposabljanju delavcev v jeklarskem sektorju. Potem številni izmed vas ste omenili tudi podnebne spremembe, eh, koliko stroškov je naša podnebna politika predstavljala za jeklarski sektor. V sporočilu ste lahko prebrali, da smo države članice pozvali naj dobičke iz scheme ETS namenijo energetsko intenzivnim sektorjem. Veste, da obstaja ta možnost, da se to uh, pokrije z dobički iz scheme ETS. Ampak to se ni zgodilo zaradi krize. Države članice uporabljajo ta dohodek za dopolnjevanje proračuna, ne pa za industrijo. Ehm, čeprav bi dobičke lahko uporabljali tudi za raziskave v tem sektorju. Pa še nekaj besed v zvezi z raziskavami in inovacijami. Komisija bo skušala uporabiti strategijo obzorje za leto 2020, zato da bi spodbudili nastanek zasebno javnih partnerstv ki so ključnega pomena za ta sektor, eh, ko gre torej za eh, industrijo predelave. Komisija bo skušala doseči kar največ sredstev za ta javno-zasebna partnerstva. Seveda smo vam na voljo, na voljo smo poročevalcu pri pripravi eh, njegovega dokončnega poročila. Tempo limitat. Hvala, gospod eh, Pelegrini, ki ste uspeli izgostiti vaš prispevek v tako kratkem času. Eh, sedaj pa še za zaključek dajem besedo poročevalcu. Vemo pa, da bomo pozneje imeli še veliko časa za razpravo o tej temi. Sotelnik Osanje eh, še revidla se, eh, bar. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kratek bom. Seveda bi z veseljem odgovoril na vsako posamezno vprašanje, ampak eh, nažalost nimam dovolj časa za to. Ozval se bom na to, kar je povedal kolega Royal. Rekel je, da ne moremo imeti nekega polovičnega pristopa do jeklarske industrije. Povedal je, da v zvezi z to industrijo moramo sprejeti jasna stališča. Sam mislim, da je intenzivnost te razprave in poglobljenost razprave pokazala na to, da je odbor ITRE na strani jeklarske industrije. Naj povem, da sem se prepričal, da moramo se osredotočiti na visoke cene v jeklarski industriji, moramo si ogledati administrativna bremena, financiranje raziskav in razvoja. In osredotočiti se moramo tudi na podnebno zakonodajo, preučiti pa moramo tudi socialno razsežnost vsakega izmed teh ukrepov. Eh, to mora dobiti več mesta v poročilu. Tukaj govorimo o veji industrije, na kateri pravzaprav temeli evropska enotnost. In eh, po tej poti mora ta industrija iti naprej. Veselim se eh, predlogov sprememb kolegov, tako da jih bom lahko vključil v moje poročilo. Hvala. Je, eh, Hvala lepa, kolegu. Kot eh, veste, se do 13. novembra lahko vlagajo predlogi sprememb. Glasovali pa bomo 16. Eh, decembra na odboru o tem poročilu. Sedaj pa naslednja točka dnevnega reda. Kot sem rekla, je prišlo do spremembe. Eh, do premestitve eh, točk danes do povdne. Dajem eh, besedo gospodu Viola, ki nam bo predstavil to informacijo, ki je že predmet razprav v mnogih državah. Nekaj minut vam dajem na voljo. Izvolite. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, Veliko veselje mi je, da lahko prvič predstavim uredbo o povezani celini in svežen, ki je bil sprejet skupaj z sporočilom 11. septembra. To mi je resnično veliko veselje. Sedaj imam priložnost, da vam korak za korakom pojasnim, kakšna je zgradba te zakonodaje. No, to je prva razprava. Veliko razprav bomo še imeli. Komisija je pripravljena dati na razpolago kakršnokoli pojasnilo, ki bi ga odbor lahko potreboval. Naj najprej povem, kakšno je ozadje vsega skupaj, zakaj potrebujemo to uredbo. Eh, kakšna je širša slika, ko gre za IKT, za razvoj in za prispevek IKT k mm, rasti in razvoju v Evropi. Verjetno veste, da smo pregledali digitalno agendo, osredotočili smo se na naše ključne cilje in ti ključni cilji so vseobsegajoči. Eh, želimo podkriti, pokriti vse v Evropi, osnovno infrastrukturo in urejanje infrastrukture. Za dogovorom, ki je bil dosežen o večletnem finančnem okviru, je predlagana stopnja financiranja za eh, povezovanje Evrope. Eh, torej, ta sredstva so bila znižana na en milijon. Ne bomo imeli dovolj eh, sredstev za širokopasovne internetne povezave in zato morajo zasebne naložbe um, financirati ta projekt. Zato je tako pomembno, da na tem področju sprejmemo ustrezno zakonodajo. Naslednji element digitalne agende je transformacija javnih storitev. Kaj pomeni IKT za javne storitve, zato da bodo te postale čim bolj učinkovite, da bodo kakovostne, da bodo imeli potrošniki korist od tega, da bodo torej eh, dobičkonosne v, na področju zdravstva, na področju administracije in na področju vseh drugih storitev, ki jih eh, državljanom lahko ponudi ponudijo digitalne tehnologije. Potem eh, naslednji, naslednje pomembno področje je tukaj zaposlovanje. Na tem področju obstaja zelo veliko delovnih mest in glede na to, da se soočamo z tako velikimi problemi na področju brezposobnosti mladih, eh, eh, moramo vedeti, da ta sektor ponuja zelo velik potencial. Zato moramo pa reformirati izobraževalni sistem v Evropi, zato da bomo ljudi naučili digitalnih veščin. Izobraževanje je pomembno za zdravo in učinkovito strategijo IKT v Evropi. Potem Treba je poskrbeti seveda tudi za varna omrežja, treba je zagotoviti ustrezne, ustrezno spoštovanje avtorskih pravic in pa urediti vprašanja zveze z računalništvom v oblaku. Evropski svet je marca pozval komisijo naj predstavi konkretne ukrepe v zvezi s tem. Čez tri tedne, oktobra, bomo prvič preučili napredek na področju digitalnega enotnega trga in pa enotnega trga telekomunikacijskih storitev. resnično se osredotočamo na pripravo tega Evropskega sveta, skušamo poskrbeti za rezultate, za konkretne ukrepe, bistveni elementi, bistveni dosežki na področju strategije za IKT moramo, eh, morajo biti doseženi v razumnem trenutku, to je pomembno za našo konkurenčnost, za rast in pa tudi v luči konkurenčnosti Evrope v primerjavi z preostalim svetom. 11. septembra smo v zvezi s tem sprejeli svežen, ki je sestavljen iz treh delov. Najprej sporočilo, ki predstavlja vizijo za enotni trg telekomunikacijskih storitev. Sporočilo govori o različnih korakih, ki, ki jih moramo sprejeti, da to, da bomo dosegli polno harmonizacijo tega trga v Evropi. Potem uh, priporočilo o stroških in nediskriminaciji, želimo priporočati najboljše prakse, zato da bi zagotovili stabilnost pri zagotavljanju dostopa do omrežja, zlasti omrežja širokopasovnega interneta in pa predlagana uredba o povezani celini, to je danes tudi predmet moje predstavitve. Kakšen je predlog oziroma kakšna je uredba? Eh, torej, najprej se želimo zagotoviti solidno infrastrukturo. Brez solidne infrastrukture ne bomo imeli storitev. To je jasno. Ne moremo imeti um, računalništva v oblaku za zdravstvene storitve ali za administracijo, če ne bomo imeli ustrezne infrastrukture, ne bomo imeli eh, široko pasovnega interneta, ne moremo imeti odprtih podatkov, če ne bomo poskrbeli za povezanost. Povezanost je tukaj ključna beseda. Uh, Eh, če ne bomo zagotovili povezanosti, ne bomo mogli ponuditi storitev. Izhodišča v Evropi so zelo uh, raznolika. Nekatere države članice so vodilne na svetu na področju širokopasovnega interneta, nekatere države članice pa tukaj močno zaostajajo. In uh, tukaj gre pravzaprav za glavni problem. Govorimo o povezanem kontinentu 500 milijonov državljanov. Potencialno je to lahko trg številka ena na svetu. Zagotoviti moramo, da bomo konkurenčni na svetovnem trgu in da bo ta proces zagnal rast in pa zaposlovanje. zagotoviti moramo, da si bomo tukaj, poskrbeti moramo za to, da si bomo tukaj zagotovili vodilno mesto na svetu. To seveda tudi pomeni, da morajo naši državljani imeti koristi od tega. ne govorimo samo o tem, kakšna bo industrija čez deset let, ampak govorimo tudi o tem, kaj bo povezana celina pomenila za naše državljane. Mislim, da bi morali zagotoviti odprti internet, odprte storitve, možnost za dostop do uh, širokopasovnega interneta povsod po Evropi in po zelo nizki ceni. Naš predlog je zelo uravnotežen sestavljanje iz treh stebrov in sledi neki logiki, ki vse skupaj povezuje. Ne gre za neko razdrobljeno strukturo, ne gre za neko zbirko idej, ki so zajete v zakonodajo, ampak je vse med seboj povezano. Če torej umaknemo oziroma oduzamemo en element, potem se bo zrušil celoten predlog. Logika, ki drži skupaj naš predlog je ta, da želimo zagotoviti gotovo za podjetja, ki želijo delovati na evropski ravni. Vedeti moramo, kakšna uredba bo za njih veljala, katera bo njihova eh, sodna pristojnost, kakšna so pravila igre. Ko gre za uložek teh industrij, ko gre za ponudbo storitev, državljanov, moramo zagotoviti gotovost, ko bo ta uh, infrastruktura, ta spektrum na voljo in po kakšni ceni. Zagotoviti pa moramo tudi gotovost, ko gre za dostop do brežičnega interneta vse povsod, brez odvečne birokracije ali administrativnih bremen. Naslednji element, ki je zelo pomemben, je vprašanje dostopa do širokopasovnega interneta, če želimo zagotoviti dostop po vsej Evropi, moramo zagotoviti povezanost posameznih omrežij med seboj. No, zato pa skrbijo posamezna podjetja, ki ponujajo storitve velikim podjetjem, majhnim, srednjim velikim podjetjem in pa javni administraciji. In pa potem eh, še vidik potrošnika. Zagotoviti moramo gotovosti, ko gre za pogodbe, ko gre za dostop do interneta, In pa še nekaj. Evropa je seveda kontinent, zato klic iz enega dela Evrope v drug del Evrope ne more imeti cene, ki je stokrat višja od realne. Sedaj državljani plačujejo ekonomsko neutemeljene stroške za klice po Evropi. Sedaj pa nekaj več podrobnosti o teh, trih de, o teh treh delih, ki sem jih predstavil. Najprej vprašanje enotne evropske avtorizacije. Podobno kot pri potnem listu, torej če imate potni list, ki ga priznava vaša država članica, uh, in je ta potni list priznan posod, potem bi tako moralo biti tudi pri podjetjih. Avtorizacija, ki jo izda ena država članica, mora biti avtomatsko priznana tudi v drugih državah članica. Seveda so nekatere rešitve bolj zapletene, eh, obstajajo ideje o enotnem organu, ki bi izdajal takšne avtorizacije, ampak to bi samo ustvarjalo več administrativnih bremen. To ni cilj tega predloga. Eh, predlog razmišlja o upravljanju in želi um, maksimizirati trenutne sisteme upravljanja v Evropi. Eh, posamezni organi, komisija, upravljalci spektruma morajo bolje med seboj sodelovati, ne smemo pa pri tem ustvarjati novih centralnih organov ali dodatnih administrativnih bremen. To po, maše, to, to po našem mnenju v tem trenutku ni potrebno. Uh, enotna evropska avtorizacija je preprost predlog. Nacionalni organ da podjetju dovoljenje, avtorizacijo, da deluje posod Evropi. Če podjetje želi delovati v celotni Evropski uniji, če želi oznako evropskega podjetja, no seveda mora za to delovati vse v dveh državah članicah, No in če bi to podjetje imelo veliko tržno moč v posamezni državi članici, potem ima podjetje Novo podjetje, ki vstopi na ta trg, da je obravnavano na, način, na enak način kot eh, podjetje, ki ima v tej državi že veliko tržno moč. Zato ima komisija pravico do veta na nacionalne ureditve, če neko podjetje ne želi priznati dovoljenja drugega podjetja, ki želi vstopiti na njihov trg. V ekstremnem primeru bi torej komisija izkoristila svojo pravico veta ki jo sicer uporabljamo tudi v posvetovanju za nacionalnimi regulatorji in pa Berekom. Kaj je razlog za to? Tista podjetja, ki želijo delovati na evropski ravni, mora biti obravnavana na enak način. Ampak naj vam jasno povem, ta uredba ne predvideva, da bi dostop do lokalnih omrežij urejali na evropski ravni. Ne, To bi še naprej počeli na lokalni ravni. Gre za lokalne odločitve, ki jih spremejo lokalni organi. Podjetje, ki želi delovati na evropski ravni, pa mora zagotovo vedeti, da bodo ta pravila izvajana na nek usklajen način. Tudi del, eh, ki se tiče spektruma, je zelo pomemben del tega predloga. Eh, spet velja, ne glede na to, za katero podjetje gre, za katero storitev gre. Moramo zagotoviti enake pogoje, ko gre za spektrum. Zakaj želimo ukrepati tudi na področju spektruma? To je enostavno pojasniti. ko gre za. Uh, ko gre za povezave 4G, imamo v Evropi zagotovljeno samo šestosotno povezanost in zastajamo celo za Afriko. Ko gre za politiko radijskega spektra, za sprostitev 800 MHz in drugih eh, frekvenc, To se v Evropi še ni zgodilo, še vedno je to v nekaterih državah članicah boleč proces. Samo 17 držav članic od 28 držav članic so porazdelile ta spektrum, ta proces še vedno traja in eh, se ne bo hitro končal. To je povzročilo razdrobljenost v brežični industriji, negotovost pri podjetjih in evropska podjetja tudi ne delujejo samo na evropskem trgu, delujejo tudi druge po svetu. Predlog želi tukaj poskrbeti za okrepljeno sodelovanje med državami članicami, ko dodeljujejo uh, spekter. Drugi del govori o možnosti do malo prodaje. Najprej moramo določiti mikroprodajo na evropski ravni, na to pa moramo poskrbeti za takšen proces avtorizacije, ki bo kar najmanj posegal uh, v Evropski uniji. Uh, enako velja tudi za outsourcing brežičnega interneta. Potem govoril sem že o vprašanju proizvodov z virtualnim dostopom. Tukaj je treba ta dostop uravnotežiti. Sicer podjetja ne bodo vedele, kakšna so pravila igre, ko gre za dodelovanje teh storitev podjetjem, ki delujejo v Evropi. Potem še vprašanje oziroma stran potrošnika. Najprej gre tukaj za pogodbene pogoje. Te je treba harmonizirati. To pomeni, da bodo potrošniki dobili pravno gotovost, vedeli bodo, kakšne so njihove pravice, ko bodo želeli zamenjati operaterja, če to želijo, kakšne so njihove pravice, ko gre za račune in kakšne so prakse operaterjev, tukaj je treba jasno določiti ta skupek pravic za evropske potrošnike, ko gre za elektronske komunikacije. Ta del vsebuje tudi predlog, da bi poskrbeli za zakonodajo glede osnovnih eh, pogojev dostopa do omrežja. O, tem, o tej temi smo že na široko razpravljali. Tukaj smo se odločili, da ne bomo sprejemali birokratskih rešitev, ampak bomo predlagali zakonodajo. Zagotoviti želimo pregleden in pa odprt sistem, zato da bo ta v tem procesu zagotovljena odgovornost. Menimo, da je komisija sprejela uravnotežen predlog. Seveda gre samo za predlog. Demokratične institucije morajo sedaj odločiti o tem, kakšna je najboljša pot naprej. Ampak to mora se zgoditi na pregleden način. In ta proces je tudi odprt javnosti v Evropi. Če bi o vsem skupaj uh, odločali na zaprt način, bi lahko prišlo do razdrobljenosti, zato smo se odločili za tak odprt pristop. Vse skupaj podobno ameriškemu aktu o neutralnosti čeprav ta ameriška zakonodaja omogoča blokiranje nalaganja videov, naprimer na mobilne telefone. Mi pa se v prvi vrsti zauzemamo za odprt internet, ki ga ne moremo blokirati in uh, upravljanja prometa po internetu uh, je možno samo zato, da se bi izognili možnim motnjam v delovanju interneta. To so najpomembnejši elementi našega predloga. Seveda tukaj obstajajo tudi številne tehnične podrobnosti. O tem podrobnosti vam bomo poročali, ko bodo naše razprave postale bolj poglobljene. Viola, per questa illustrazione. Najlepše hvala, gospod Viola, za vašo predstavitev. Uh, Se upravičujem, nekaj bi še povedal o roamingu, o gostovanju. Kaj je tisti osnovni predlog za gostovanje? Spremenjamo paradigme. Prvi korak je, da odpravimo stroške za gostovanje, za sprejete eh, klice od 1. julija 2013 naprej. Zakaj? Zato, ker so stroški eh, tako padli, da je popolnoma neutemeljeno eh, zahtevati takšna plačila od državljanov. Drugič, spremeniti je potrebno, eh, spremeniti je treba paradigmo. Gostovanje je del eh, ekonomske realnosti, tega ne moremo eh, odpraviti. Če smo v zunanjem omrežju, potem imamo zunanje stroške. Ampak če pomislimo na veliko evropsko omrežje, če lahko internaliziramo stroške, potem argumentov za plačilo ni več. Prizadevali si bomo za združenja, za to, da podjetja konsolidirajo svoje delovanje, da sodelujejo z drugimi podjetji, zato da te zunanje stroške prenese, prenesejo v notranjo sistema in jih internalizirajo. Čez dve leti eh, smo pripričani, da bomo lahko odpravili gostovanje za vse državljane in državljanke v Evropi. Buona notizia. To je pa res eh, lepa novica. Najlepše hvala, gospod Viola, za vašo predstavitev in odpiramo razpravo. Kot veste, je to šele začetek dela na tem dosjeju, pomembne etape sledijo. To bo tudi eh, predstavitev eh, študije o učinkih in 5. novembra bomo na odboru ITRE še enkrat o tem razpravljali. seveda bolj na kratko. Eh, zaenkrat eh, poročevalec oziroma poročevalka v senci eh, še niso podali svojih mnen, zato bi predlagala, da se koordinatorji skupin sprva oglasijo. Torej, Herzog e Rubik, che sono le iscrizioni che ho ricevuto. se prijavili do sedaj in sedaj eh, vas vse prosim, da bodite čim krajše, da damo potem eh, gospodu Violi možnost, da se odzove, kajti kot vemo ima poznaje druge obveznosti, kot je že omenil. Pa ne problemi, če ponske tu mond prijete. Ni problema, kar. Presidenta. Gospode Castillo, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poskušala bom biti kratka, vsi moramo biti kratki, ker imamo predvsej poln dnevni red. Za nas je to zelo pomembna tema. Rada bi se zahvalila komisiji, da je danes tukaj z nami in da nam je predstavila ta predlog. Ne bom se osredotočala na samo vsebino, po pravici povedano. Rada bi govorila o postopkih, ne bom govorila o pomenu razvoja vseh teh elementov za povezovanje Evrope, ne bom govorila o tem, kako pomembno je to za raz, za konkurenčnost in tako dalje. Mislim, da sedaj ni pravi čas za takšno razpravo. Mislim, da bi morali izkoristiti to priložnost in spregovoriti o izzivih, ki nas čakajo. Na jasnem si moramo biti, kakšni ti izzivi sploh so in na to pripraviti eh, pravilen odgovor na izzive. Že sama sem povedala komisarki, kot tudi drugi kolegi, naprimer včeraj smo imeli eh, predvsej zanimiv sestanek eh, Evropske internetne fondacije skupaj s komisarko Krus. Vsi smo dejali, da je na nek način škoda, da imamo te dokumente na mizi tako pozno, glede na to, eh, koliko časa še imamo za obravnavo, glede na to, kakšna je vloga parlamenta. Vse skupaj smo dobili res precej pozno. Želimo si prave razprave in tako dalje. Ampak sedaj bi rada predstavila svoje stališče. No, prvo kot prvo, spre, eh, podprla bi rada besede gospoda Viole. Dejal je, da je to svežen. Res je. Ta odbor in parlament kot celota mora pripraviti stališče v zvezi s tem svežnjem. Nekateri menijo, da pravih povezav med temi elementi ni, ampak mislim, da obstajajo logični elementi, ki jih moramo obravnavati skupaj v svežnju. Nujno je na to pogledati kot na celoto. Mislim, da eh, nima smisla, da pripravimo nekakšen nakupovalni seznam in da eh, jemljemo stvari iz ene in iz druge stvari. Ja in se na to odločamo, da pri eni napredujemo, pri drugi pa ne. Vedeti moramo, kje so naše umetve. Pripraviti eh, moramo stališče za plenarno zasedanje, ampak seveda se moramo zavedati dejstva, da ne bomo mogli imeti sestankov s svetom. Pripraviti bomo morali stališče na plenarnem zasedanju, verjetno marca, če bomo delali učinkovito in smotrno. vsi eh, člani tega odbora so učinkoviti in smotrni, kot tudi člani sekretarjata, seveda. In mislim, da nam bo uspelo, če bomo imeli seveda tiste prave cilje. Vseeno pa menim, da smo pred velikim izzivom. Odgovoriti in odzvati se moramo na predlog komisije. In to še tekom tega sklica, glede na trenutno sestavljenost parlamenta, lahko pridemo do rešitve. O tem govorimo že dolgo časa in sedaj je napočil čas, da se odzovemo na predlog. Tegom razprav v odboru bomo videli, na katere vidike bi se morali osredotočiti in kateri elementi so manj pomembni. Njih lahko pustimo ob strani. Naj zaključim, to je izziv, s katerim se moramo soočiti, mislim, da lahko upravimo dobro delo, glede na časovnico in glede na vsebino, ki nas čaka. Mislim, da moramo na vse skupaj gledati kot na svežen in to je poanta. Ne vem, če svet ali pa nekatere države članice menijo, da bi morali upraviti to eh, in ono, da bi morali vzeti določene elemente ven, ne vem, to ni važno, ampak po mojem mnenju je to svežen in to je bistvenega pomena. Najlepša hvala, Tereza Madurel prosim, držite se omejitve. Nimamo namreč veliko časa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kratka bom. Moja skupina se strinja z analizo eh, komisije v zvezi s situacijo v tem sektorju. Obstajajo težave v sektorju komunikacij, težave, ki vplivajo na konkurenčnost. Na žalost so ti učinki precej negativni tudi za državljane, za potrošnike. Eh, visoke so cene, eh, ni vedno dostopa do storitev na visoki ravni. Zahvalila bi se rada gospodu Violi, da je danes z nami, da nam je lahko predstavil stališče eh, komisije. Mislim, da je vzpostavitev enotnega trga za telekomunikacije bistvenega pomena. Mislim, da se s tem vsi strinjamo. Vseeno pa menim, da nimamo prave časovnice pri obravnavi tega svežnja. Težko bo pripraviti ambiciozen dogovor še pred koncem tega sklica parlamenta. Nekateri od teh ukrepov so na našo mizo prišli prepozno oziroma prehitro, odvisno kako gledamo na to verjetno se bomo znašli pred marsikakšno uh, oviro. Gospod Viola je govoril o gostovanju. Zadnja revizija gostovanja se je zgodila nedolgo tega. In eh, gostovanje 3, roaming 3, tam smo bili mi edini, ki smo zagovarjali idejo o tem, da bi morali gostovanje v Bonoma odpraviti. Morda se bodo nekatere eh, skupine sedaj odločile, da spremenijo svoje mnenje tudi pri spektru bomo verjetno težko našli konsensus v svetu. Takšne stvari so namreč ponavadi v pristojnosti posameznih držav članic. Rada bi zgolj eh, opredelila nekatere težave, ki se eh, bodo pojavile na naši poti in pri kateri bomo eh, težko našli dogovor, konsens. Mislim pa, da ima ta reforma veliko potencijala, da lahko veliko pridobi tako sektor, kot tudi eh, potrošniki. Eh, pojasnili ste eh, vlogo ur eh, harmonizacije pri spektru. Eh, enotna avtorizacija bi brez dvoma zmanjšala upravno breme v sektorju in odprla dostop do nacionalnih trgov. Govorili ste tudi o neutralnosti interneta, kar bi prav tako bilo predvsej dobro za potrošnike in bilo ob enem bistvenega pomena za spodbujanje raziskav in razvoja v tem sektorju vse, kar je povezano z večjim eh, varstvom podatkov, lahko v moji skupini podpremo. Naj zaključim, gospa predsedujoča, govorila bi lahko še precej dolgo, ampak želela sem povedati še naslednje. Naša skupina eh, pazljivo obravnava ta predlog. Kot je dejala gospa predsedujoča, bodo eh, poročevalci k malu določeni in zagotovim vam lahko, da bo naša skupina delala eh, trdo, da bomo poskušali doseči najboljši možni dogovor za potrošnike. Ta sektor mora biti eh, konkurenčen, ta sektor mora prispevati k modernizaciji in obnovi našega gospodarstva. Okay, okay. Hvala, s tem smo zaključili z koordinatorji in prehajamo na druge poslanke in poslance, gospod Otmar. Uh, I, uh... Najlepša hvala. Mislim, da je dobro, da imamo sedaj priložnost razpravljati ne zgolj o okviru, o času eh, po eh, predlogu, ampak da razpravljamo o izzivu kot takšnem. Ko je Komisija za širokopasovne eh, pasove Združenih narodov predlagala svoje poročilo, sem sam dejal, oziroma bi sedaj dejal, da je eh, širokopasovni eh, internet najhitreje raztoča industrija v človeški zgodovini. Globalno 30 odstotkov rasti. Ne spreminja zgolj sektorja IKT, ampak spreminja celotno gospodarstvo in to je pravi pristop tega odbora. Ne gre za v prvi roki telekomunikacijski sektor, gre za to, kako uh, dajemo moč naši industriji, našim družbam. In z tega vidika moramo razmisliti tudi o težavah, ki smo jih že omenili, ampak tudi o priložnostih moramo govoriti. Evropa je bila včasih vodilna eh, na eh, področju interneta in telekomunikacij. Dobri primer je Nokia. Eh, pred nekaj tedni so svojo mobilno industrijo prodali Microsoftu. Veliko vrednosti so izgubili od leta 2000 naprej. In uh, izgubili so 130 milijard evrov. Apple pa je povečal svojo vrednost za 350 milijard evrov. To je zgolj primer uh, spreminjanja tega ravnotežja na trgu. Zagotoviti moramo to, da bomo imeli najboljše zmožnosti, najboljše okolje za industrijo, za industrijske akterje obenem pa moramo spostaviti tudi enotni trg. In v eh, materialu, ki smo ga dobili strani komisije, sem opazil, da se razprava o gostovanju osredotoča na turista, ki eh, leži ob morju in čaka na to, da bo skočil v vodo. Ampak to ni pomembno. Gostovanja se moramo znebiti zato, da opolnomočimo naše gospodarstvo v precej širšem smislu. Ne gre samo za turiste, gre za to, kako deluje eh, evropska industrija in kako ima evropska industrija vodilno vlogo. Mislim, da bi to moral biti tisti pravi eh, pristop. Obstoječa zakonodaja in sprememba, ki jih lahko vnesemo v obstoječo zakonodajo, morajo voditi k enotnemu trgu. Veliko težav imamo v povezavi eh, s tem, da smo tako pozno dobili ta predlog strani komisije. Na naši strani se moramo osredotočiti na tiste najbolj pomembne strateške spremembe, ki jih lahko čim prej zagotovimo. Biti moramo pragmatični in odločni. Če ne bomo uspeli spremeniti našega delovanja, moramo vseeno še upoštevati, da se svet spremenja eh, za 30 odstotkov po, v poprečju. Tako da moramo zagotoviti reforme. Ne gre le za to, da eh, rešimo težave, ampak da izkoristimo priložnosti. Hvala, kolega Trotman, prego. Hvala, sedaj pa dajem besedo kolegici Trotman. Življeno. Najlepša hvala, Patricija. Prisluhnila sem eh, uvodnim besedam gospoda Viole, ki je dejal, da ne gre za predlog, ki je sestavljen iz nekih nepovezanih elementov. Gre za sveže. Sama sem v svoje uh, eh, pročilo unesla piecemeal approach. Gospod Viola pa to zavrača mislim, da se moramo odzvati na vprašanja, ki si jih zastavljamo. In prvo vprašanje, ki bi rada obravnavala, je dejstvo, da imamo tukaj dve logiki, dve nasprotujoči si logiki. Imamo uredbo iz obstoječega svežnja telekomunikacij, konkurenčnost in predlog eh, komisije, konsolidacija trga. Gre za nasprotujoče si logike. In to je umestna etapa. Naše vprašanje je naslednje. Trenutno nimamo sredstev s katerimi bi lahko ugotovili, če je ta umestna etapa dobra, eh, pozitivna oziroma če škodi sektorju in to v kritičnem času za ta sektor. Govorili ste tudi o um, potnem listu. Ne gre za enako uredbo, ampak za podobno uredbo. Če bi lahko določili ustrezne pogoje za uporabo Eh, veta. Samo moram povedati, da je to precej nejasen koncept. Komisija posreduje tako, da spoštuje eh, subsidijarnost. Gospod Viola, dejali ste, da eh, je vaš predlog težaven za načelo subsidijarnosti. Sami ste dejali, da teh stvari ne smemo urejati na evropski ravni, da ne smemo posredovati. To sem si zapisala. Težava je torej razumevanje, tolmačenje. Zagotoviti moramo koherenten pristop. In ne vem, če ta obstaja v vašem predlogu. Na to industrija. Dobro bi bilo, da se komisija organizira, potem ko bomo glasovali v tem svežnju, in zagotovi dejansko industrijsko politiko. komisija je uh, dala zeleno luč za združitev oziroma sodelovanje med vodovonom in nekim drugim podjetjem. Zakaj niste zagotovili boljšega sodelovanja uh, med tako velikimi podjetji tudi na mednarodni ravni? Kolega Hökmark je dejal, da prihaja do izgube dodane vrednosti, do zmožno, izgube zmožnosti na našem ozemlju. nisem videla jasnega uh, predloga za optične povezave, naprimer, ki so nujne. Če bi radi spoštovali uh, načelo pravičnosti, potem moramo tudi to zagotoviti. Gre za to, da morajo biti vsi povezani in uporaba optike za široko povezovne pasove, uh, povezave je bistvenega pomena za uh, nas. Komisija mora pokazati, da je zmožna pripraviti celostno strategijo. Vidimo lahko razlike med uh, vzhodom, severom, jugom, zahodom. To so zelo pomembne zadeve za konkurenčnost. In ta politika ni, nima subsidijarne uh, eh, narave. Gre za pristojnosti evropskih institucij. Govorili smo o jeklarski industriji predtem, naprimer, in tudi tukaj moramo imeti eh, strateško vizijo. Mislim, da ni dovolj, da govorimo zgolj o eh, sredstvih, o, finan, o financiranju. Mislim, da moramo poskrbeti za druge elemente in teh zaenkrat še nisem videla na to vprašanje potnega lista. Bom pospešila. Rada bi odgovor z vaše strani, gospod Viola. Ta potni list bo verjetno zanimiv. Nisem proti, ampak eh, favorizirani bodo najbogatejši, tisti, ki so eh, najbolj prisotni že sedaj. Ne pa eh, srednje velika podjetja, na primer, ki bi jim morali pomagati. Naj zaključim. Govorili ste tudi o, o oblaku. Dejali ste, da je oblak bistvenega pomen, pomena za razvoj uh, digitalne strategije. No, o teh stvarih eh, je včasih težko razpravljati z našimi partnerji, naprimer ZDA. V ZDA zahtevajo uh, možnost da, za shranjevanje podatkov uh, evropskih državljanov. Današnji svet se nanaša n, uh, na na podatke, na izmenjave podatkov. Analiza komisije ni celostna, eh, ne vključuje dodane vrednosti, ne vključuje varstva podatkov in tako dalje. Super, ja. Eh, hvala. Eh, res se moramo pot... naslednje. Po dnevnem redu bomo se ukvarjali z zadevami, kjer bodo spet ljudje pod velikim pritiskom, da odidejo sicer, ki bodo davero po. Torej, naslednji ste se prijavili k besedi in prosim, da bo se omejite na zelo malo število minut. Ercok, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Vesela sem, da sem eh, tukaj v tej dvorani na tem sestanku. Ampak rada bi povedala gospodu Joli, da bi bilo lepo, če bi ta sestanek potekal že pred letom dni. Popolnoma se strinjam s kolegi, pozni smo, prepozni, zaradi več razlogov naša delegacija se je kmalo, eh, se je pred kratkim eh, vrnila iz Koreje, ker nimajo zgor 4G omrežje, ampak 5G omrežje. Zamujamo. Zamujamo zaradi potreb. Državljani morajo biti povezani, potrošniki morajo biti povezani, eh, MSP-ji želijo biti povezani. Pozno odgovarjamo na potrebe naših državljanov in podjetij. In da, gospod Viola, pozni smo tudi glede na našo zakonodajno časovnico. Člani in članice tega odbora ne bomo kupili vašega argumenta, čež da eh, smo odgovorni za to, da moramo priti do dogovora o, o prvem branju, o prvi obravnavi. Če želim eh, pri svojem dosegu, naprimer, eh, obravnavati poročilo februarja, potem moram oddati in končati svoje poročilo do konca septembra. Ta odbor dela zelo trdo. In lahko se zgodi, da zaradi nenadejanih okoliščin ne bomo uspeli končati našega dela. In potem mi, poslanci in poslanke, ne moremo sprejeti odgovornosti na svoje pleča. To je nepravično in eh, pri tem si moramo biti nejasne. Vprašanje financiranja, kolegi so namreč uh, vse že povedali, tako da tega ne bomo obravnavali. Ampak glede na to, da sem poročevalka za druge dosjeje, moram spomniti kolege in kolegice, da letos nimamo težav zgolj uh, čezmejno. 30 odstotkov uh, naših državljanov živi na podeželju in ti niso povezani. Vedno več je takšne uh, spletne diskriminacije. In uh, te institucije ne pomagajo in pozabljajo na tiste, ki živijo na podeželju. Tako da je potrebno pozvati komisijo, da naredi vse, kar je e, mogoče. Ta velik svežen e, eh, ni edini. Ne smemo pozabiti na uredbo o širokopasovnih po, povezavah. Drugače bomo zelo jasni e, v naši kampanji, zakaj nismo uspeli doseči našega cilja. Jo, ja, Hvala lepa, kolega Rubik, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mene moti, da pri tem področju, ki je eden od najpomembnejših za industrijsko politiko in pa za konkurenčnost Evrope, na tako obotavljajoč način uh, ustvarjamo enotni trg. Sedaj imamo eh, gostovanje tri, če skušam uh, naložiti elektronsko pošto, če želim kaj poiskati, potem doma za en gigabajt. Uh, plačam 3 evre. Tega ne počnem v drugi evropski državi, ker to me še vedno uh, stane 540 evrov. Uh, torej doma me to stane 5 uh, eh, evrov, 1 gigabajt v Evropski uniji, v kakšni drugi držav, državi Evropski 540 evrov. In uh, ne vem, kako lahko kaj takega obstaja v delujočem tržnem gospodarstvu. 3 evre doma, 540 evrov, če se odpeljem v kakšno drugo državo. Kje pa sploh živimo, to je škandal in ne razumem, zakaj eh, Evropska komisija tukaj ne izvaja več pritiska in se ne zauzame za to, da bi se lahko državljani Evrope prosto gibali po Evropi, ne da bi morali plačevati te izkoriščevalske stroške tudi za telekom, eh, telekomunikacijska podjetja sama je to problem. Mlajša podjetja, ki se želijo udeležiti na trgu, imajo velike težave se uveljaviti v drugih državah. Sploh nimajo dostopa do trgu, to se jim preprečuje, ustvarjajo se meje, resnično tukaj preprečujemo nastanek takšnega trga, razvoj takšnega trga. Evropske volitve bodo preizkusni kamen za to, ali lahko Evropski parlament poskrbi za spremembe. Nacionalni interesi nas tukaj že ovirajo češ da je to prehitro lepo vas prosim internet raste potrebujemo komunikacijo vsak dan za vsakodnevno delo za vsakodnevno delo in evropski parlament bo moral še pred volitvami dokazati da tukaj lahko poskrbimo za spremembe. Aplauzu. Hvala za ta prispevek, ki si je zaslužil tudi aplauz. In sedaj dajem besedo eh, kolegu the, uh, Lambertu. Strinjam se s to jezo, s katero je govoril eh, Pol. Pred kratkim smo govorili o uredbi gostovanje 3. Takrat smo imeli priložnost. Imeli smo priložnost, da naredimo konec gostovanju. Tereza nisi bila edina. Tudi zeleni so bili na tisti strani. Lahko bi zagotovili večino in eh, odpravili gostovanje. Lahko bi to dodali predlogu komisije, ampak večine takrat ni bilo. Veseli me, da imamo sedaj očitno res večino. Ampak resnično menim, da smo izgubili priložnost. Naj se navežem na to, kar smo eh, naprimer počeli v Ekodu. Dodali smo elemente k predlogu komisije eh, na temo preglednosti finančne uredbe in tako dalje. Včasih nam je komisija pomagala pri tem. Neli Krus v tem primeru ni bila na naši strani, ko smo jo potrebovali, sedaj pa si je premislila in to me veseli. Upam, da lahko vse skupaj prevedemo v eh, resničnost, ampak glede na časovnico lahko odkrito povem, da bo zelo težko priti do tega rezultata do konca sklica. Hvala za prispevek, pa tudi za hitrost. Gospod Udi, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Dva komentarja imam. Najprej dostop do storitev. Prisluhnil sem kolegom in kolegicam, ki so eh, govorili o eh, legalnosti obravnave eh, državljanov Evropske unije, ki se nahajajo na ozemlju Evropske unije. Mislim, da moramo to točko res obravnavati. Sam prihajam iz podeželskega okrožja in ljudje zaenkrat še ne menijo, da jih nepravično obravnavajo na evropski ravni. Ampak tudi to bo prišlo, brez dvoma. Zanima me mnenje komisije. Zakaj kljub pozivom parlamenta ne vključijo takšne uh, ureditve za ozemlje? Zakaj ne obravnavamo ozemlja uh, pošteno, enako vredno? v finančnem okviru smo si prizadevali za eh, politično revizijo po volitvah. Bomo videli, kaj se bodo politične skupine in državljani odločili eh, na volitvah. Potekale bodo tudi razprave o eh, pravični obravnavi državljanov. Govorili smo naprimer o energetskih omrežjih. Gre za lasna sredstva Unije in lahko bi jih vzeli iz tašnih sektorjev eh, energije in podobno. Nekateri o tem govorijo kot o davku, sam govorimo o prispevku. Na ta način bi lahko zagotovili eh, evropski dostop do širokopasovnih povezav. Drugič, obravnava tujih ponudnikov. A imamo jamstvo ali lahko v eh, to uredbo če seveda najdemo eh, večino, vključimo načelo vzajemnosti. Če se ne motim, eh, je eh, berek v Evropi, če Google naprimer vzpostavi neko rad v Avstriji in lahko deluje po celotnem ozemlju Evropske unije brez uh, da bi isto uh, eh, počelo, počelo naše podjetje. Tudi naša podjetja morajo imeti iste pravice uh, onkraj naših meja. Tega načela vzajemnosti nisem našel. Tako da me zanima, kakšno je mnenje komisije v povezavi s tem. In če komisija tega ne vključi, potem bi morale politične skupine skupaj eh, to predlagati. Hvala. Eh, <clears throat> Zadnja eh, dve prispevki, gospod Čičester in potem gospod Nibler. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Zakaj komisija ni izvela posvetovanja o tem predlogu? Zakaj ste tako pozni? korupcije. E... Eh, Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Podpiram to, kar so povedali kolegi. Predlog prihajajo veliko prepozno. In javila sem se zato, ker sem želela predati samo še eno sporočilo. Če takšen svežen predložite tako pozno pred iztekom mandata, potem bi že pričakovala nek močen politični signal, močno vnemo, veliko um, ehm, zauzemanja bi moralo biti za ta predlog z strani komisije. Hvala, gospod Fiola, da ste danes uh, z nami, ampak zanima me, zakaj tukaj ni komisarke, če je to tako pomemben del srčika njenega dela. Sedaj smo pet mesecev pred, pred iztekom zakonodajnega obdobja. In zato bi, si že, eh, zato bi že pričakovala, da bi bila ob uh, razpravi prisotna vsaj sama komisarka. Kimavičus. Eh, sedaj dajem eh, besedo gospodu Jokimavičusu, ki predstavlja eh, svet. Čisto toliko, da prispeva tudi mnenje sveta. Potem pa seveda še dam besedo za zaključek gospodu Violu, ki upam, da se bo ustrezno odzval na zastavljeno vprašanje. Izvolite torej. Thank you very much, Madam Chem, and, uh... Hvala, gospa predsedujoča, dobro jutro vsem skupaj. Tudi sam bi se zahvalil gospodu Violi za njegovo predstavitev. Hvala za predstavitev v imenu predsedstva Evropske unije. To predstavitev smo obravnavali in to natančno že prejšnji teden na ravni delovne skupine in tudi v Koreperju. Svet dobro pozna zapletenost in posebnosti tega predloga. Strinjam se lahko s poslanci in poslankami, ki so se danes oglasili. Za takšne razprave je treba nameniti dovolj časa. In izmenjave mnen med državami članicami so tudi prav tako pokazale. Potrebujemo čas za to, da bomo lahko eh, napredovali pri tem dosjeju. Časovnica je z tega vidika torej bistvenega pomena. Seveda bomo poskušali napredovati, graditi in na tem dosegajo, ampak to v našem eh, lastnem ritmu. O vseh pomembnih zadevah moramo dobro razmisliti in jih ustrezno analizirati. Čaka nas Evropski svet oktobra in ta bo razpravljal prav o tej točki med drugim. Upamo, da bodo predsedniki vlad in držav prispevali k razpravi in nam um, ponudili ustrezno uh, idejo za pot naprej. Mislim, da v tej začetni fazi verjetno ni mogoče ponuditi nekega uh, natančnega komentarja. Ne moremo predvideti, kaj se bo uh, dogajalo v naslednjih mesecih. Zaenkrat je najbolje, čas porabiti za analizo in ugotoviti, kakšen bo naslednji korak, takrat, ko bomo imeli vsa pripravljena stališča. Najlepša hvala. Hvala eh, vam. Mislim, da, ste se, da bi bil to najboljši odziv. Predno dam besedo gospe do Violi, naj se. Eh, odzovem na vprašanja gospe Nibler. Eh, gospa Kros je prišla v Strasbourg, kot se spomnite, in je neformalno eh, predstavila ta kompleksen dosje. Še enkrat bo prišla tudi na naš odbor. Ampak danes smo mi pozvali gospoda Violo zaradi tega, ker se meni tudi osebno zdi, da potrebujemo včasih pravzaprav bolj tehnično predstavitev kot pa politično, vsekakor pa moramo o tem politično razpravljati tudi za komisarko. E, vzamite se, ne vem, 6-7 minut za prvi odgovor, prvi odziv, potem pa vas bomo prosili za e, prisotnost e, na javni predstavitvi, ki jo bomo pripravili v prihodnje, kajti zastavljene so bila zelo pomembna vprašanja, ki zahtevajo ustrezne odgovore. Much, najlepše hvala, gospa eh, predsedujoča, in najlepše hvala, da ste mi dali možnost, da se eh, podrobno ozrem eh, na Eh, svoje uvodne besede in zapisal sem si vprašanja, poskušal bom biti čim natančnejši v odgovori. Vendar bom sedaj se omejil na splošne odgovore. Najlepše eh, hvala za eh, vse prispevke in vprašanja in podpredsednica Krizova je pripravljena priti na ta odbor, kadarkoli jo boste povabili. In danes ste me pravzaprav posili bolj tehnično razlago. Hvala tudi koordinatorjem za prijazne besede. Glede tajminga, kdaj je to predstavljeno, seveda ni odvisno od komisije. Eh, komisiji niti na kraj pameti ne pade, da bi zahtevala določen mm, tajming, kdaj naj se to zgodi. V bistvu kolegi in um, druge inštitucije o tem odločajo. Um, mi smo tukaj um, podpora na vse mogoče načine želimo zagotoviti podporo, eh, dati vse informacije, tehnični brifting, eh, vse bomo eh, naredili, da se to čim prej zgodi, skoraj v realnem času. Popolnoma eh, jasno je, da če bi imeli več časa, bi stvari naredili bolje. To je samo po sebi razumljivo. Vendar naj izpostavim kar so že omenili tudi drugi poslanki in poslanke. Eh, ta sektor se eh, spreminja svetlobno hitrostjo. Razprava, ki je potekala pred enim letom, je bila drugačna. Pogovarjali smo se o potrebi vseh, da uporabljajo naprave po vsej Evropi, ampak ta razprava se je spremenila. Um, in to uh, opravičujem se, če si to predstavljate, e, da um, se nanaša na ljudi, ki so na plaži in morajo porabiti mobitel. Če preberete naš dokument, boste dobili drugačno sliko. Um, to ni nekaj, kar potrebujejo uh, ljudje, uh, ki uh, potujejo čez mejo v turistične namene ali zaradi dela. To je pomembno za povezavo avtomobilov, ki se bodo ustavili, naprimer, če gredo čez uh, mejo. Torej, uh, če gostovanje ali roaming ukinemo, uh, potem je zelo pomembno, kako bodo. Uh, povezane uh, vsebine delovale opravičujem se za ta, za ta vtis, da gre samo za storitve, ki jih potrebujemo, ko smo na počitnicah. Potem je bilo tukaj še vprašanje, kako regulator to vidi. Kmalo bom odletel v Rigo, tam imamo sestanek z eh, regulatorji in upam, da mi bodo presluhnili. Reakcija trga, ta je kar dobro odreagiral na ta predlog. Od eh, eh, sporočila je indeks Telekom se povišal za 3 odstotka in če pogledame, pogledate komentarje finančnih analitikov, v splošnem so te pozitivni. Uh, Lahko si sicer eh, predstavljate, kateri del eh, ni ravno všeč analitikom, ampak to je ta del, ki se nanaša na potrošnike. Ampak kot sem rekel, tukaj ne gre za samo postrežno, to je um, svežen zakonodaje. Ampak tudi za strani potrošnikov smo imeli kar dober odziv. Um, stroški uh, gostovanja niso glavni problem za podjetja. Če kličem v eh, Vilnius, kjer je sedaj eh, predsedstvo, je to 100% eh, več, kot je bilo prej. To dejansko ni Evropa. To je nekaj zelo pomembno in zelo simbolično. To kaže na razliko med povezano um, celino in nepovezano celino. Seveda obstaja veliko preko povezave med uh, vodenjem javnih politik in njihovim financiranjem. Moj eh, komentar je na začetku bil naslednje. Treba je uh, povezati evropske kapacitete, inovativne. Um, Eh, financiranje 7 milijard je bilo predvideno za rollout in to ni bilo sprejeto. Moramo uporabiti eh, seveda strukturne sklade in eh, IKT je seveda v, na vrhu prioritet. Vendar pa bo seveda večina teže pri široko poslovni tehnologiji padla na ramena zasebnih podjetij. Grede posvetovanja. Del, eh, deli tega predloga so bili predmet dolgih posvetovanj v zadnjih dveh letih. Zato je tež, bi težko rekli, da je sedaj to neko sprejem, eh, presenečenje. Eh, že dolgo delam v tem eh, sektorju, ko sem začel, še nisem imel očal. Gre za evropsko dovoljenje in njegovo medsebojno priznavanje v Evropi. Mislim, da je bilo že sedem posvetovanj veliko delovnih skupin, je bilo organiziranih iz. To velja za Eh, druga področja, študije so bile izvedene, um, vplivi, študije vpliva in tako dalje. Uh, torej, ne moremo reči, da posvetovanja ni bilo. O vseh delih so potekale široke razprave z deležniki. Eh, kot sem rekel, mudi se mi na letalo, letim v Rigo, Eh, hvala za to spremembo dnevnega eh, reda. Imamo eh, samo en specifičen predlog. Raz, mora bi, bi imeti stalno udeležbo pod nadzorom parlamenta, kar je pomembno za uravnoteženost notranjega trga naj se odzovem na to pozneje, ko bomo na naslednjem sestanku in ko bomo ugotovili, kakšen konsens je bil dosežen. Res, res se um, opravičujem, ker nisem na vse uh, odgovoril. Aha, še zadnja stvar glede konsolidacije oziroma uh, utrditve. Ta uh, predlog ne spreminja konkurenčnega prava. Na trgu se bodo odločali, ali bodo investirali v drugo evropsko državo. Če želijo to narediti, to lahko naredijo, to je dober znak za Evropo, vendar nikakor zasebnega podjetja ne morete prisiliti, da bi investiralo v neko drugo državo. Z tem predlogom ustvarjamo predpogoje, eh, kjer ni. Um, več veliko birokracije za podjetja, ki se odločajo v, za investicijo druge oziroma v drugih delih EU. Ko pa gre za lokalno konkurenco, obstajajo eh, seveda eh, konkurenčni regulatori po vsej Evropi in te se bodo odzivali, kot se to od njih pričakuje. Torej, nič se ne spreminja, ko gre za konkurenčno pravo. Eh. Hvala, gospod eh, Viola. Vsi se zavedamo, da ste uspeli odgovoriti na eh, nekaj, ne pa na vsa vprašanja. Razumem, da morate oditi. Imeli bomo pa še priložnosti, da se bolj poglobljeno o tem pogovorimo, kajti to je nekaj, kar bo še. Ehm, zelo na dnevnem redu našega odbora. Eh, recimo 5. novembra bo eh, predstavljena študija vplivov, ampak to je še vedno stvar eh, naše koordinacije. Najlepše hvala. Hvala vsem, ki ste sodelovali in sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda ne da bi izgubljali eh, čas, dajem eh, besedo kolegi Benštenu in sicer razkritje nefinančnih informacij, informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin. Na voljo imamo kakih 30 minut in prosim, da eh, se držite omejenega časa. Gospod Benšten, če se želite oglasiti, vam dajem besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Um, um, odgovornost podjetij in um, rast si ne nasprotujeta. Uh, istočasno lahko dosežemo oboje. Uh, lahko, uh, skrbimo za, eh, podjetja lahko skrbijo za okolje, v katerem živijo in socia, izzive v družbi. Ampak eh, kako naj eh, poročajo o, o svojih dejavnostih na področju družbene odgovornosti? Zaradi tega je dobro, da eh, podjetja imajo posebno eh, strategijo eh, družbene odgovornosti podjetij in o tem poročajo na istem mestu. Zadovoljen sem z predloge komisije in imam le nekatere predloge da, za izboljšavo besedila. Dva najpomembnejša vidika pri poročanju o družbeni odgovornosti Eh, se nanašata na razlagalni model, ki ga predlaga komisija. Če naj bi povečali transparentnost in odgovornost eh, ter poboljšali primerljivost pri poročil, potem je smiselno, da vzpostavimo evropski eh, okvir za poročanje o družbeni odgovornosti. Na ta način bomo zagotovili večjo primerljivost podjetij. Poročil podjetij prihajam iz eh, države, ker imamo s tem zelo dobre izkušnje. Sam sem bil minister leta 2008, ko smo uh, ta pravila uvedli. In, uh, od podjetij se eh, je zahtevalo, da poročajo o strategijah, ki so jih imele uveljavljene. Veliko podjetij izkušnje kaže, so se odločilo, da bo vključilo svoje dejavnosti družbene odgovornosti v svojo organizacijo, namesto da bi odgovorili, da te strategije sploh nimajo, kar bi bilo sicer lažje. Eh, slabo je bilo oziroma je za um, ugled podjetja, um, če razkrije, da nima take strategije. E, ne nazadnje je to omogočilo podjetjem, da se odločijo za neko politiko družbene odgovornosti, ki jo želijo izvajati. In važno je, da se je to povezovalo z njihovo poslovno strategijo čeprav ne verjamem, da se uh, strategije družbene odgovornosti morajo nazivati na poslovno strategijo oziroma da jih poslovna strategija mora to, mora to v celoti e, uh, voditi. Po drugi strani pa mora ta strategija biti tudi relevantna za podjetja. In šele takrat jih. Uh, bodo lahko ustrezno izvajali. Sedaj pa seveda pričakujem komentarje in predloge mojih kolegov. La Hvala lepa, eh, kolega Lange, Krocman in Lambert. Eh, zaenkrat so se ti prijavili k besedi. Hvala, naše proževalke v senci danes ni tukaj, zato bom eh, predstavil njena stališča, pa tudi moja lastna. Najlepša hvala za vaše poročilo. Ta pristop družbene odgovornosti podjetij mora biti pravzaprav uh, gonilo za ravnanje podjetij, tako da bodo ravnala v skladu z evropskimi vrednotami. To je dobro in prav. In to je pokazala tudi razprava o delu otrok v Uzbekistanu ali pa vprašanje nesreč v Bangladešu. Ravnanje evropskih podjetij mora biti tudi v tretjih državah takšno, da bo skladu z evropskimi vrednotami. Podjetja najprostovoljno sprejemajo družbene, okoljske in gospodarske standarde in številne mednarodne organizacije, nevladne organizacije se prav tako zauzemajo za to, tako da smo na pravi poti podpiram. Tudi to, da poročevalec predlaga, da obveznost poročanja ni popolnoma prostovoljna. V predlogu smembe 5 se zauzemate za na evropski ravni določene kriterije za poročanje. In to se mi zdi prav. Sam bi šel morda še korak dlje. Tisti standardi, ki so morda najbolj razviti in ki so najbolj spremljivi, so smernice OECD iz leta 2012. To je omenjeno v prvem členu poročila. E, to bi pravzaprav moral biti tudi naš e, skupni standard. No, ampak seveda imajo nekatera podjetja tudi drugačne standarde, tako da se strinjam z vašim predlogom spremembe številka 5, da bi tukaj izuzeli nacionalne standarde. No, potem, ko gre za okoljska vprašanja, za socialna vprašanja, ko gre za vprašanje enakosti spolov in ko gre za socialni dialog, za interpretacijo človekovih pravic, vse te točke morajo biti prav tako zajete pri standardnih podjetij o družbeni odgovornosti. Eh, potem menim, da bi morali upoštevati tudi vprašanje dobavne verige. Zlasti pri delniških družbah imamo um, takšno stanje, da pravzaprav te družbe več same ne proizvajajo, ampak samo še kupujejo in prodajajo, tako da bi tukaj morali upoštevati tudi dobavno verigo. No, eh, ne strinjam se pa z vami pri naslednji točki. Eh, gre za predlog spremembe 4 in pa predlog spremembe 8. Sam menim, da bi podjetja, ki ne spoštujejo standardov, morala to ravnanje tudi utemeljiti. V Evropski uniji imamo približno 2500 takšnih podjetij, ki spoštujejo eh, te standarde. Tako da menim, da tista, ki standardo ne spoštujejo, bi morala utemeljiti, zakaj tega ne počnejo. Predloga spremembe 4 tako ne podpiram. tej zahtevi, da vsa podjetja eh, spoštujejo standarde, te zahteve se jaz ne bi odpovedal, tako da sem kritičen tudi do predloga spremembe 8. Se pa strinjam s tem, da mora vse skupaj eh, potekati brez administrativnih mm, obremenitev, predvsem za majhna srednja velika podjetja, tako da moramo razmisliti o tem, kateri naj bodo ti standardi, kako naj ta, te standarde uveljavimo brez prekomernih administrativnih obremenitev, tukaj se spet strinjam z vami. Standardi morajo biti eh, jasni in pa tudi um, lahko izvedljivi. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Vsak dan govorimo o, pametnem, eh, o pametnih regulacijah, o čim manjših bremen, eh, podjetja, ki sodelujejo pri tem, eh, se pravzaprav lotevajo nekakšne propagande in če komisija pravi, da bi lahko to uredili z majhnimi stroški, potem se lahko tukaj samo smejem. Sam sem bil dolgo časa e, dejaven v podjetju. Če želiš uveljaviti standarde v tvojem podjetju in pa v vseh e, hčerinskih podjetjih, v vseh podružnicah, potem bi te to stalo na tisoče evrov, samo zato, da bi uresničili neko malo spremembo. Potem bi morali podjetja sprejeti standarde, priporočila, uh, morala bi o tem poročati, vse skupaj na koncu tudi uh, poročati o tem. To bi pomenilo stroške na tisoče evrov. Tista podjetja, ki so to vseeno naredila, so to naredila zato, da bi dokazala, kako se angažirajo na področju okolja in tako naprej. Uh, Jaz sem bil dejaven v majhnem eh, kemijskem podjetju do leta 2006 in lahko rečem samo naslednje. Lepo in prav je, da vse skupaj eh, pustimo na prostovoljni osnovi. Ampak, eh, če želimo, da bi pri tem sodelovalo več podjetij, potem bi morali znižati stroške. um, gre za to, da um, so morda naši nameni dobri, ampak uh, dejansko samo obremenjujemo podjetja, ki bi pravzaprav naj uh, se ukvarjali s tem, da postanejo, da postanejo bolj konkurenčna. Se pravi, moram odkrito povedati, da sem popolnoma proti temu, kje je tukaj potem vprašanje učinkovitosti podjetij to, kar je naredil kolega Benson, je morda še uh, nekaj, kar lahko podpremo. Ampak sprašujem se, zakaj bi morali naša podjetja vedno bolj obremenjevati. Podjetij, izmed 2400 podjetij naj bi sedaj spoštovala stan, te standarde. Dobro, za velika podjetja to ni tako velik problem, saj imajo ustrezne sisteme, ustrezne osebe za to. Uh, Um, in podjetja so tako velika, tako da jim dodaten strošek 30 tisočih evrov morda ne pomeni toliko. Ampak moramo resnično razmišljati o tem, ko govorimo o pametni ureditvi, o manjših obremenitvah, o razgradnji birokraciji, o tem govorimo, potem pa vsako, vsak dan spošt, um, sprejemamo novo zakonodajo, s katero dodatno obremenujemo podjetja. podjetja morajo odločati o tem, kako najbolje urejati svoje posle, ne glede na to, ali so to ženske ali ne glede na to, kakšne nacionalnosti je njihovo osebje. Podjetja potrebujejo najboljše ljudi za to, da so lahko konkurenčna. In sedaj bi morali podjetja še utemeljevati, zakaj spoštujejo določene standarde. Mislim, da bo vsak vodja podjetja povedal, enako kot sem povedal jaz. Kohesija, komisija bi morala končno imeti neko koherentno zakonodajo. Govorijo o pametni ureditvi, o zmanjšanju bremen, potem pa sprejemajo vedno novo zakonodaje. Gospod Kreutzmann, kakšno veselje, da končno slišimo nekoga, ki se zauzema za interese poslovnežev. Ne vem, kakšne so vaše iz, uh, vaše izkušnje, ampak jaz sem 22 let živel v poslovnem svetu, predno sem prišel sem in poznam mala in velika podjetja. Če rečemo, ne smemo uh, zahtevati od velikih podjetij uh, ne vem kaj, ker bomo pozneje to isto zahtevali od malih podjetij. Enostavno imam poln kufr teh liberalcev. Stalno mi govorijo, želimo mala in srednja podjetja, oni ustvarjajo nove delovne mesta, oni so inovativni, podprli jih bomo in tako dalje. To je vse res. Ampak ko se zgodi potreba, da se za denarjem jim dejansko da neka podpora, potem smo pa naenkrat mi zeleni sami in moramo rotiti za. Uh, podporo. Ne mislim tukaj na EPP, eh, kajti vi bi podprli in mogoče še kdo drug. Ampak hočem povedati naslednje. Popolnoma se strinjam, da ne smemo preobremenjevati srednjih in malih podjetij z dodatnim poročanjem. Strinjam se in vem, da so preobremenjeni in nimajo dovolj virov, da izpolnijo vse svoje zakonske obveznosti. Želimo, da, želim si, da bi, bi naša zakonodaja bolj enostavna, s tem pa ne manj učinkovita. Ko pa gre za velika podjetja, zaobidajo pravila. Na koncu, naprimer, 15 eh, tisoč uh, eh, 500 ljudi v Bangladešu enostavno ubijajo, ker nimajo pravil in ker jih tam v Bangladešu ni treba spoštovati. Vendar je tukaj nekaj razlikujem. Pri finančnem poročanju uh, dejansko izuzemamo obvi, um, mala in srednja podjetja in uh, obveznosti nalagamo velikim podjetjem. In enako se moramo eh, obnašati pri nefinančnem poročanju. Uh, Velika podjetja imajo dovolj eh, sredstev, dovolj vel, denarja, dovolj virov, eh, da izpolnijo svoje obveznosti. Ne strinjam se z poročevalcem, da moramo dati za velika podjetja nefinančno poročilo kot opcija. To mora biti za njih obvezno. Moramo postaviti neko eh, standardno matriko, ki bo veljala pri poročanju tako finančnem kot nefinančnem. Strinjam se z gospodom Krojcmanom, da lahko eh, enostavno odpravimo kakršnokoli poročanje, če eh, za, postavimo tukaj jasna. Eh, pravila in standarde. Ampak, eh, če postavimo taka pravila, potem to mora eh, veljati za kjerkoli ta podjetja poslujejo na tem eh, svetu in morajo potem spoštovati pravila mednarodne organizacije za delo. Vendar verjetno danes o tem ni govora. Naj omenim še nekaj. Uh, Eh, kar eh, je dala na mizo komisija. Če se spomnite, ko smo govorili o besedilu o finančnem poročanju, eh, stalno se je omenjalo poročanje o finančnih informacijah od države do države. Vroča razprava je bila in svet je na koncu to za velika podjetja zavrnil kakšna je potem bila definicija glede velikosti podjetja, eh, malo podjetje ali srednjo podjetje krat dva, krat tri, ne vem. Eh, komisar Barnier je na koncu rekel, v nefinančno poročanje eh, moramo regulirati na ta način, da bomo predpisali obveznost eh, poročanja od države do države za vsa podjetja. Eh, vemo, kakšni so zaključki iz maja Evropskega sveta in te pravijo, da, bodo, da so dosegli politični dogovor, da potrebujemo finančno poročanje za podjetja od države do države na državni osnovi in uh, mislim, da priporočilo komisarja moramo upoštevati in ga uporabiti pri tem besedilu, čeprav strogo gledano ne sodi sem. V vsakem primeru, če tega ne naredimo tukaj, potem se ne bo nič zgodilo naslednjih nekaj let. In eh, to se navezuje na uh, Telekom svežen še pred volitvami. Torej, v bistvu moramo poskrbeti, da se nekaj res izpelje. Nekaj kratkih opomp imam še, ampak strinjam se z gospod eh, Krojcmanom, ne preobremenite malih in srednjih velikih podjetij, po drugi strani pa ne pustite multinacionalkam, da počnejo, kar hočejo. Uh, multinacionalke naj bi uh, poslovale po višjih standardih eh, kot drugi, ampak to je v bistvu dobro, ker na ta način tudi njihova konkurenca je prisiljena um, poslovati bolj um, trajnostno. Hvala lepa za ta prispevek. Eh, kolega Odje se je zadnji eh, prijavil besedi, potem pa dajem besedo poročevalcu. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi rad čestito kolegu Bentnu za pripravo tega tehničnega doseja. Rad bi predstavil idejo, ne vem, če jo bo sprejel. Ampak eh, ideja televizije je precej družbena, precej socialna. Glede na to, da nimamo priložnosti, da bi spremenili te direktive pogosto, da bi jih spremenili pogosto, se sprašujem, če bi morda lahko unesli v besedilo drugo obveznost na temo finančnih podatkov. Te fin, ti finančni podatki bi za čez eh, mejne eh, skupine, čez mejna podjetja zahtevali spoštovanje teh načel, se pravi, da bi morali eh, povedati, kaj plačujejo tako doma, kot tudi drugot. takšna, eh, takšen sistem že obstaja. OECD je objavil sporočilo o um, priporočilu o poročanju o podatkih takšnih transferjev med sesterskimi eh, podjetji. Naprimer, zanima me, če bi lahko zahtevali od podjetij eh, podatke o tem, eh, kaj plačujejo, kakšni so davki, ki jih plačujejo, naprimer v Avstriji ali pa Nemčiji, naprimer, naprimer Google. S tem ne bi vsega razrešili, ampak zagotovili bi tisti prvi element preglednosti uh, fiskalnih podatkov. Ne vem, kaj menite o tem vi, gospod poročalec, ampak sam bi o tem še razpravljal. Prima di dare la parola. Predno dam poročevalcu Beseda dam še besedo gospodu Bernilju Abandu, predstavniku komisije. Thank you, Chair. Anna. Uh, hvala, gospa predsedujoča, in eh, hvala za vse komentarje poslancem in poslankam. E, podaril bi naslednje. Komisija je aprila sprejela ta dokument, ki je pravzaprav kompromisna rešitev ki od evropskih uh, podjetij pravzaprav, ki jih postavlja v vodilno pozicijo na svetovni ravni, istočasno pa se ne morejo v celoti izogniti dodatnim obveznostim in bremenom, še zlasti z mala in srednja podjetja. Zbrali smo podatke in dokaze o delovanju eh, podjetij, o njihovih strategiji, ne le kar zadeva njihovo finančno poslovanje, ampak tudi vplive njihovega poslovanja na okolja, v katerem delujejo, na um, naravo in tako dalje. Uh, in finančno in nefinančno poročanje se med sabo dobro povezuje. Zaradi tega smo smatrali, da je ta zakonodaja dobra za podjetja, da podružniki potrebujejo te informacije, da ocenijo, kako se podjetja razvijajo, kako so pripravljena na bodoče izzive. V tem trenutku nimamo dovolj eh, okoljevarstvenih in eh, družbenovarstvenih, če tako rečem, informacij, ki bi jih podajala podjetja. Eh, trenutno se nam zdi, glede na to, da je Evropa svetovno v vodilnem položaju, da le 500 tisoč podjetij v Evropi je dovolj transparentnih. Želimo to povečati na 18 tisoč velikih podjetij, prej sem naštel številko vseh podjetij. Tu, tu mislim na zelo veso, velika podjetja, ki imajo več kot 500 zaposlenih. Naj si bomo na jasnem, ni nobenih obveznosti za srednje in mala podjetja pri razkritju nefinančnih informacij. Uh, torej omejujemo se na velika podjetja z 500 zaposlenimi. Kot sem rekel, to je približno 18 tisoč takih podjetij v, Evropu, v celi Evropi. E, skupaj z finančnimi podatki je zelo smiselno, da se razkrejo tudi nefinančni, tako da e, lastniki, eh, delničari in drugi dobijo vsežno informacijo o poslovanju podjetja, o okolju, v katerem podjetje vpliva, eh, posluje, o tem, kako vpliva na eh, so družbo, v kateri deluje, kako spoštuje človekove pravice ali kako se odziva na podkupovanje in korupcijo in tako dalje. Mislim, da eh, je naš predlog uravnotežen, eh, da želimo se sklicevati le na mednarodne okvirje, ampak tudi na nacionalne okvirje. Mnoge države članice imajo, eh, so dosegle eh, velik napredek na tem področju, naprimer nemški eh, kodeks o trajnosti ali pa francosko zakonodajo, ki vključuje zelo zanimive oziroma, oziroma smiselne nabor elementov, ki se morajo vključiti v razkritja. In mnogi so omenili razne smernice. Potem imajo tudi združeni narodi eh, posebne eh, smernice, ko gre za spoštovanje človekovih pravic. Eh, kar nekaj referenc obstaja, ki jih lahko na nacionalni ravni uporabimo in vključimo in tukaj se bom ustavil. Hvala. Hvala lepa in sedaj dajem eh, na koncu za zaključek eh, besedo gospodu Belstenu. Izvolite. Eh, Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti vsem poročevalcem v senci za vse prispevke. Treba je povdariti, da ko govorimo o izjemah za majhna in srednja velika podjetja, eh, kot je to omenjeno v predlogih sprememb, moram povedati, da imamo v moji državi veliko izkušenj v tem sektorju. Vedno sem menil, da mora biti vse skupaj voljeno strani podjetij podjetja morajo videti prednost tega, da sprejmejo strategijo o družbeni odgovornosti. No, medtem si moral v nadanskem dolga leta ali izpolnjevati te standarde ali pa utemeliti. Nisem, podjetja niso mogla samo reči, nimamo strategije za družbeno odgovornost podjetij in 90 podjetij na Danskem ima strategijo za družbeno odgovornost podjetij. Um, podjetja, naša podjetja bodo tako lahko izpolnevala evropsko zakonodajo, ker bodo morale podajati informacije o teh standardih. Res je, da je tukaj tudi nekaj administrativnih bremen, ampak treba je pač odgovoriti na določena vprašanja. Podjetja morajo biti sposobna pokazati, kakšna je njihova strategija za družbeno odgovornost, na ta način podjetja prispevajo, poskrbijo za dodano vrednost, ne gre samo za um, to, da odkljukajo določene standarde in da dodatno obremenjujemo podjetja. Moja država ima to strategijo že dolgo časa in eh, jasno je, da to ima določene posledice. Lahko ima to posledice za podnebje, za okolje, za človekove pravice. Pri nas eh, zah, obstajajo zahteve po informacijah od določenih podjetij, skušal bom upoštevati prispevke, ki sem jih slišal danes. Seveda ne želim, da bi obremenjevali dodatno uh, eh, podjetji. Tukaj tudi ne govorimo o majhnih in srednje velikih podjetjih, ampak govorimo o velikih podjetjih. Zahvaljujem se tudi Jean-Pierru in upošteval bom njegove ideje. Hvala. Odlično. Naj vas spomnim, uh, spremembe lahko vključuj, eh, odate do 23. oktobra, 5. novembra bomo glasovali na odboru in do takrat lahko uložite predloge sprememb. Najlepše hvala vsem, ki ste sodelovali. Naslednja točka eh, dnevnega reda je mnenje o poročilu o ceni Berek in urada. Dajem eh, besedo poročevalcu Sedo i Alabartu. Imamo le kakih 15 minut eh, predvidenih za to točko dnevnega reda in potem eh, bomo imeli takoj razpravo. Izvolite. Uh, thank you very much. Hvala lepa. Zelo kratek bom, ko gre za poročilo o oceni Bereka in urada namen tega poročila je, da uh, se pripravimo na oceno Bereka in njegovega urada. Berek je organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. To je agencija, ki regulira trg telekomunikacij v Evropski uniji. Ustanovljen je bil leta 2009 v svežnju Telekom. Uh, V uredbi je bilo določeno, da mora komisija po treh letih pripraviti poročilo o oceni dela Bereka in pa Berekovega urada in eh, parlament mora biti obveščen o tej oceni. To je namen mojega poročila. Berek nasplošno deluje dobro, poskrbel je za poglabljanje zaupanja med nacionalnimi regulatorskimi agencijami in na ta način so bili um, v veliki meri doseženi cili Bereka. Ampak seveda moramo zastaviti še bolj ambiciozne cilje na področju notranjega trga za Bereka. Odnos med Berekom in pa uradom Eh, nakazuje na določene probleme. Po eni strani je treba, dosed, eh, je treba priznati, da je Berek poskrbel za kar nekaj dosežkov na področju neutralnosti, mednarodne povezanosti, veliko pa je še prostora za izboljšave pri nekaterih strukturnih vidikov, sploh, sploh v luči revizije direktive o elektronskih komunikacijah. Prihaja tudi do konfliktov med nacionalnimi in pa evropskimi interesi in to je sporno. Ocena pravi, da je še vedno vprašljiva neodvisnost organa Bereka razmišljati moramo ne samo o neodvisnosti Bereka od eh, evropskih institucij, ampak o, tudi o njegovi neodvisnosti od nacionalnih institucij in s tem državah, eh, državah članicah. Um, jasno moramo določiti, kaj je odgovornost Bereka, zakaj bi moral organ Berek odgovarjati. In pa ne na zadnje, uh, Lokacija urada Berek v Rigi je lahko ovira za spremljanje vsakodnevnega dela evropskih institucij pri elektronskih komunikacijah. Dva glavna pristopa smo upoštevali pri tej uh, oceni. Najprej statični pristop in pa evolucijski pristop ki predlaga velike spremembe, naprimer več odgovornosti za odbora regulatorjev, zato da bodo lahko sprejeli bolj daljnosežne odločitve. Pri obeh pristopih smo razmišljali tudi o lokaciji in pa vprašanju odgovornosti urada Bereka. Razmisliti moramo o tem, ali naj urad še vedno opravlja predvsem um, administrativno upravljanje oziroma ali naj dobi večje pristojnosti. Hvala lepa. Grazie lei, cominciamo con il relatore, il shadow present. Hvala lepa, sedaj pa poročevalci v senci, najprej Katrin Trautmon, potem pa bomo videli, če so še kakšni drugi govorniki pri tej temi. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Na začetku je komisija predlagala LEKMO, agencijo, in eh, regulatori so to eh, zavrnili. Del sektorja je to zavrnil, tudi države članice in eh, večina parlamenta je to zavrnila. Hibridna struktura na dveh ravneh je bila izbrana zato, da bi ohranili neodvisnost, da bi izboljšali koherenco in zagotovili večjo učinkovitost. Tako naj bi uporabljali člen 7. 7a. Hvala eh, poročevalcu za dobro analizo. Nekatere elemente moramo še obravnavati. Sistem je še vedno mlad. Kljub temu, da je ta sistem na dveh ravneh že bil eh, uporabljen, naprimer na ravni varstva podatkov glavna težava, ki jo je podla, podla, eh, izpostavil poročevalec, je ta, da se moramo eh, nekako izogniti takšnemu združevanju. Ne moremo um, dati takšni, takšnih agencij tistim, ki ne bodo nikoli sposobni uh, jih ustrezno uporabljati. Imamo težavo homogenosti med nacionalnimi organi in njihovimi pristojnostmi. V šestem odstavku poročevalec pravi, da eh, je pristojnost unije tukaj precej slaba. S tem bi lahko razrešili načelo subsidijarnosti in uh, zato moramo biti še posebej previdni pri našem pristopu. Na, na to dinamika med odborom in uradom bi morali eh, prepričevati oziroma odpraviti urad. No, opcija, ki smo jo izbrali, bila opcija eh, sveta. Morda bi preveč pristojnosti dali nacionalnim eh, regulativnim organom ali pa bi morda morali vključiti urad v eh, generalni direktorat. To je predlagala Juta Aug. Po mojem mnenju bi bilo to v nasprotju z neodvisnostjo celotne strukture. Konsolidirati moramo eh, ta evropski organ. Tako da moramo okrepiti urad. Obenem pa ohraniti pristojnosti na obeh. In to najdemo v 15. točki poročevalca. Bi lahko urad eh, imel lastne strokovnjake, lastno delovno skupino, ki bi pripravljala eh, postopke v skladu s členoma 7 in 7a. Ali pa eh, uporabljal pobude Bereka. To so naše naši predlogi morda v pomoč. Hvala. Ja, Katrinja, Tratman, a... Hvala, gospa Tratman. Ni drugih poročevalcev v senci in zato dajem e, besedo Kristini. Ja, quiero por, e, la propu... Hvala lepa. Rada bi čestitala poročevalcu za poročilo o ceni Bereka. Vedno z veseljem govorim o Bereku. Zdaj sem pripravila poročilo, ko smo razpravljali o svežnju Telekom in Berek je bil pravzaprav alternativa prejšnji ideji, da bi vzpostavili Evropsko agencijo z vsem, kar to vključuje. To je bil pravzaprav izvorni predlog komisije, vendar pa, sva, pa sta svet in parlament to zavrnila in se zauzela za vzpostavitev evropskega organa, ki je sestavljen iz nacionalnih regulatorjev. V tem smislu je Berek mlad organ, ki obstaja samo tri leta in kot pravi poročevalec v svojem poročilu je treba si zastaviti kar nekaj ključnih vprašanj. Omenil je sedmi člen, ki govori o tem, da je treba zagotoviti, da bo omrežje neutralno. Zapisal je, da Berek opravlja dobro delo. Mislim, da Berek trudno ne potrebuje drastične reorganizacije. No, ampak če se navežem na to, kar sta povedala poročevalec in pa Katrin Trautmann, bi lahko nekatere zadeve še malo izpilili. Ta razprava je pravzaprav povezana za prejšnjo razpravo s komisijo. o osnutku uredbe, o ureditvi trga storitev telekomunikacije. Ta zakonodaja bo vplivala tudi na berek, morda bomo lahko tukaj poskrbeli za nekatere, nekatere pozitivne sinergije. Mm, tukaj si lahko ogledamo torej nekatere predloge komisije, naj omenjam nekatere izmed njih. Morda je najlažje razumeti predvsem enega izmed predlogov komisije. In sicer je to ideja, da bi predsednik Bereka moral imeti daljši mandat kot sedaj. Sedaj imamo rotirajoče predsedovanje, vsakih šest mesecev se, men, se menja predsedujoči Bereku. Meni se zdi, da to ni dovolj dolgo in da bi bilo bolje, če bi to obdobje, bi bilo, če bi to obdobje bilo daljše. Če imamo te stalne spremembe, potem to ne vpliva dobro na stabilizacijo aktivnosti Bereka. Torej, sedaj, ko govorimo o ceni bereka, bi lahko to, ta predlog vključili v to oceno. Lahko bi govorili o tem predlogu komisije kot o enem izmed predlogov, ki bi ga lahko morda sprožili novembra. In sedaj Nikoleta Falcone v imenu komisije za še kakšno minuto, potem pa poročevalec. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Hvala tudi poročevalcu za poročilo. Komisija je z zanimanjem spremljala to predstavitev in razpravo. Nekateri sklepi iz poročila komisije so vključeni tudi v poročilo vašega poročevalca v nekaterih vidikih je preliminarno poročilo eh, parlamenta tako skladno z sklepi komisije iz eh, poročila o ceni. Berek dobro deluje, ta organ se je izkazal za eh, učinkovitega, lahko doseže tisti končni cilj bistveni cilj, se pravi enotnost eh, notrenega trga. Obenem pa smo sicer opazili, da obstajajo nekateri elementi, ki jih je potrebno še izpiliti. In glede na to, kar je povedala gospa De Castillo, se lahko tudi mi strinjamo, da je potrebno berek izboljšati. Izboljšati je potrebno strateško pozicijo tega organa ki mora postati precej eh, stabilnejši. Ustrezno mora upravljati z uradom. Zato je komisija pripravila zakonodajni predlog, ki je bil sprejet, obenem pa je predlagala tudi, da uvedemo novo eh, funkcijo v Bereku in to je predsednik Bereka. Potrebujemo nekoga, ki bo sposoben upravljati ta organizem, zagotoviti stabilnost, zagotoviti strateško vodilno funkcijo. Hvala. Hvala lepa in sedaj eh, na koncu beseda poročevalcu za zaključni komentar. All, that, uh, Hvala lepa. Amelija Andersdotter danes ni tukaj, ampak poslala je sporočilo v zvezi z stališčem njene skupine. Zahvaljujem se vsem, ki so spregovorili v razpravi. Analizirali bomo predloge sprememb, ki bodo uloženi k temu poročilu in skušali izbrati, kar najboljše pristop, zato da bomo lahko zagotovili dobro delovanje Bereka in pa njegovega urada. La scadenza per gli Hvala lepa. Uh, Amadmaje lahko vržite do 2. oktobra, glasovali pa bomo 5. novembra na odboru. Hvala lepa. Naslednja točka dnevnega reda je nekoliko trnova, če lahko tako rečem. Uh, gre za uredbo o Evropskem programu za spremljanje zemlje, GMES, eh, rezolucijo Kreuzmann, Granz, eh, Rode in Valjan so podpisali. Eh, dajem besedo gospodu Kreuzmanu, potem pa seveda, kdor se prijavi. Glasovali bomo jutri o tej rezoluciji torej 16. septembra. Izvolite. Hvala lepa. Kot eden izmed pobudnikov eh, resolucije o delegiranem aktu bi želel spregovoriti. Komisija je za delegiranimi akti v treh letih eh, predložila predlog za izvajanje um, direktive o GMES. Tukaj treba sprejeti odločitev o dostopa do podatkov o evropskih eh, satelitih Sentinelov. Um, v tem sektorju imamo tudi zasebne proizvalce satelitov, ki se bojijo nepravične konkurence. V komisiji so razložili, da zaradi tehničnih značajev teh satelitov ne bo prišlo do konfliktov ampak to ni bilo potrebno, to ni bilo potrebno analizirati. Pogosto uh, se skupaj primerjajo z ameriškim sistemom, kjer so podatki na razpolago, prosto na razpolago, ampak ti podatki so tam slabši kot v evropskem sistemu, tako da ta primerjava po mojem mnenju ne vzdrži. Naj povem, da nisem proti brezplačenemu dostopu do informacij. Delite financirajo ravno evropski državljani in eh, lahko bi na ta način poskrbeli tudi do več storitev in pa do več delovnih mest in pa rasti. Vendar pa se sprašujem, ali naj bodo podatki dostopni za vsakogar in to za ston. Tako bi lahko določena količina podatkov, določen tip podatkov ali pa starejši podatki prišli na, na razpolago, bili na razpolago brezplačno. ni jasno, zakaj bi naj do tega imele dostop tretje države, saj eh, niso nič prispevale k temu programu Evropske unije. Že tekom eh, razprave o uredbi smo razpravljali o tem, ali naj bi tukaj imeli načelo vzajemnosti. Uredba GMIS ne določa, da bi naj bi bili podatki na razpolago brezplačno in tudi ne določa pod kakšnimi pogoji. Sam mislim, da bi morali to pomembno vprašanje uh, urediti v zakonodaji, ne pa v okviru delegiranega akta. Komisija verjetno uh, sedaj razume to tudi sama, saj uh, je to pri novi uredbi o Kopernikusu ustrezno uredila. Zakaj pa bi mi imeli sedaj delegirani akt na osnovi stare uredbe, mi pa ni jasno. Če moramo čakati že tri leta, ni nič hudega, če bomo počakali še nekaj mesecev. Ravno nasprotno, takšne pomembne odločitve bi morale biti podrobno analizirane in o tem bi morali imeti tudi zatostno razpravo. Iz vseh teh naštetih razlogov eh, menim, da bi morali glasovati za zavrnitev delegiranega akta tako da bomo lahko v okviru o tem, da bomo lahko o tem poročali v okviru novega predloga o Kopernikusu. Glante. E, dajem besedo še enemu podpisniku te resolucije, gospod Glante. Hvala lepa. Resolucija in podpisniki resolucije so poskrbeli za nekaj zmede, tudi v moji skupini moram priznati. V osnovi je šlo za to, da bi pri uredbi o GMS uh, eh, spremenili nekoliko kakšno obeseditev o dostopu do podatkov, oziroma tega nismo dovolj podrobno uredili, takrat smo imeli budno razpravo o tem in zahtevali smo, da se na to potem uh, to popravi v delegiranem aktu. No, ta delegirani akt je prišel malo pred poletnim premorom z sedmimi podpisi, eh, teh, ki so bili omenjeni kot poročevalci, smo zahtevali, da se podaljša rok, tako da si bomo lahko ta delegirani akt podrobno ogledali. Moram povedati, da smo v moji politični skupini to preverili. Um, poštevali smo tudi to, da že imamo novo uredbo, da bomo o njej razpravljali in da v 15. členu uredbe o Koperniku so, uh, tudi govorimo o dostopu do podatkov. Zato smo se odločili, da bomo to resolucijo zavrnili, zato da ne bo prišlo do še nadaljnih uh, časovnih zamud. Uh, tako ali tako je že prišlo do zamud zaradi razprav o večjem finančnem okviru na vprašanju financiranja Galileja, zato menimo, da bi ta delegirani akt morali sprejeti in da se moramo potem osredotočiti na novo uredbo o Kopernikusu in potem tam urediti vsa ta vprašanja. To se mi zdi, da je spremljivo stališče in tako bo se pri glasovanju obnašala in trima skupina. Hvala. Dajem eh, besedo predstavnikoma komisije, gospa Šult-Brauks, če sem prav prebrala. Izvolite. Um, yes, good morning everybody. I'm head of UNICEF. Hvala lepa. Lep pozdrav sem skupaj. Sem uh, vodja oddelka, ki je v komisiji pristojen za infrastrukture Kopernikusa in ki je pristojen za vprašanje dostopa do podatkov. Vzel sem na znanje, da osnutek resolucije govori o formalnih vprašanjih, torej o tem, da smo pozni, da bi lahko se skupaj uredili v naslednjih nekaj mesecih in tako naprej. Vendar pa resolucija ne govori o vsebini. Meni je bila ljubša vsebina, eh, vsebinska razprava. Naj povem, da sem sam prvi, ki bo priznal, da smo pozni. To je res no, sam sem na tem položaju šele eno leto. Eh, opravili smo pripravljalno delo v zvezi s tem besedilom, posvetovali smo se za celo vrsto udeleženih strani, večkrat smo se z njimi posvetovali, pripravili smo več verzij besedila, eno za drugo in besedilo so dobili vsi udeli, vse udeležene strani in še enkrat smo jih povprašali o njihovih komentarjih tako da pač ni možno dobiti hitrega predloga in pa eh, na drugi strani soglasja vseh udeleženih strani eh, istočasno. No, na koncu so se udeležene strani strinjale za našim besedilom, pravzaprav me je presenetilo, da obstaja samo ena stran in sicer Evropski parlament, ki se ne strinja s tem. Razumem njihovo stališče. Uh, Eh, sateliti so omejeni na Sentinel-2, ampak to vemo že več let, o tem smo večkrat razpravljali z takratno nemško vlado. Bila je sprejeta odločitev, da bo Sentinel 2 izpolnjeval določene pogoje. Odpovedali smo se možnosti, da bi zmogljivost satelitov povečali za določeno stopnjo. Eh, in temu smo se odpovedali zato, da bi eh, omogočili eh, temu podjetju, da sodeluje. To je bila, to je bila velika potreba popustljivo z naše strani, no podjetje vseeno investiralo v te satelite, čeprav je vedelo za to. Njihov senzor še vedno ne deluje tako dobro kot uh, naš, ampak še vedno lahko to podjetje deluje na trgu, sporedno z našim podjetjem. Pa še nekaj jih tukaj moti. gre za vprašanje, ali bomo imeli stabilne pogoje, okvirne pogoje za obstoj tega podjetja v prihodnosti. Odgovor je ta, predvidevamo, da resolucije naših satelitov ne bomo izboljšali v naslednjih nekaj letih, torej do leta 2026. Podjetje, ki sedaj lobira, ima torej stabilno poslovno okolje za naslednjih 13 let. Smo malo podjetij poznam, ki bi lahko rekla enako. 13 let je pravzaprav življenjska doba dveh generacij satelitov, tako da bi teoretično lahko dvakrat investirali v tem obdobju. in še istočasno, se lahko, istočasno so lahko prepričani, da se konkurenčnost na področju sentinelov ne bo povečala. Tako da menim, da bi ta pobuda za resolucijo morala biti zavrnjena. Bene, eh, hvala lepa. <clears throat> Kolega Krojčman, se želite še kaj oglasiti na to temo? Ne, se upravičujem. Ja, sorry, sorry, sorry. Ne bom o tem komentiral, šlo je za nekaj drugega benissimo. L'avevo odlično. Uh, hotela sem samo vprašati, če še želite uh, priglasiti k besedi, ampak sem vas hotela istočasno tudi ustaviti. Sedaj dajem besedo gospodu Odiju. Bon, pas... Priznam, da uh, je ta razprava predvsem misteriozna. Morda nisem vsega razumel, ampak ko smo razpravljali o GMS-u, e smo govorili o tarifah. Sam sem bil za to. In vsi smo se strinjali, da bi naj bilo eh, vse skupaj brezplačno. Ne vem, zakaj sedaj Evropska komisija potrebuje pravno podlago za brezplačnost, če je to že vključeno v pravni podlagi, ki je služila za podlago že od začetka. Zakaj ta uredba o brezplačnosti? če bi javna sredstva prejudicirala neko zasebno podjetje. No. Če pride do bankrota, je to res, ampak če tega ne bo, potem javnost ne more posredovati, ne moremo posredovati z javnimi sredstvi. Ne moremo blokirati vsega eh, tega zaradi takšnega elementa, glede na to, da smo o tem uh, govorili na dolgo in počes. Osmešili se bomo, sam ne razumem tega dosjeja. Zakaj Evropska komisija sedaj potrebuje pravno podlago brezplačnosti, o čemer smo v preteklosti že glasovali in zakaj zakaj se daj neko podjetje lobira, zato da bi ustavili eh, projekt, ki je izjemno evropski. Sam popolnoma sem proti temu in sem zelo nezadovoljen. Hvala. Mislim, da smo slišali vse predstavitev, pripravljalno delo, prispevke, stališče komisije, torej jutri dejansko se lahko odločimo. Jutri popovdne bomo glasovali ob 26. na eh, drugem plenarnem zasedanju oktobra pa bo to na dnevnem redu. Dobro. Eh, sedaj smo zaključili svoje delo in nadaljevali bomo eh, ob treh popovdne.